Guten Morgen. Dobro jutro. Liebe Spoštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Prosim, usedite se. Seveda začnemo to novo leto s čestitkami. Srečno novo leto, upam, da se je dobro začelo. Morda je kdo še doma na dopustu, ker prav veliko poslancev še ni. Sem pa tudi slišala, da so težke vremenske razmere in morda kdo ni mogel prispeti. Kar se sporočil predsednice tiče, bi rada povedala, da je kolega Philip Bradburn 20. decembra umrl. Bil je namestnik v našem odboru, član EKR in leta od leta 1999 je bil v Evropskem parlamentu, to je bil zelo prijeten kolega, ki ga bomo resnično pogrešali. Pisala sem že njegovi družini in sem ji izrekla sočutje tudi v vašem imenu. Poleg tega bi rada povedala, da je predsednik parlamenta za danes ob 10.45 povabil na minuto tišine pred parlamentom. Predlagam vam, da to minuto tišine izvedemo tudi v odboru, za žrtve grozovitega napada včeraj v Parizu na Charlie Hebdo. To ni samo napad na novinarje, to je napad na svobodo izražanja v Evropi in zato je popolnoma prav, da se pridružimo tej minuti tišine. Torej ob 10.45 bomo to izvedli tudi tukaj in prosim, da ostanete. Hvala lepa. Tako, sedaj pa dnevni red. Dnevni red ste dobili. Prav tako ste dobili tudi vse jezike, ki smo jih imeli na voljo. Sestanek se prenaša prek interneta. Imamo sprejetje zapisnika seje 1. in 2. decembra našega odbora in tako kot vedno, če ne bo govorov do konca tega sestanka, potem bo sta zapisnika sprejeta. Sedaj pa imamo dobro uro časa za četrto točko razrešnice za leto 2013, splošni proračun EU, Evropska komisija in pri tej točki bi rada pozdravila komisarja Nojdasa, nov obraz v odboru, veselilo pa bi nas, če vas bomo videli pogosto tukaj. Seveda ni prepovedano, da pride k nam tudi komisar in se pogovori o rezultatih posebnega poročila. Dobrodošli, upam, da boste imeli dober mandat. Rada bi pozdravila tudi pristovnega člana Evropskega računskega sodišča Aleksa Breningmajerja in seveda pristovnega podpredsednika Lacarosa in tudi gospoda Otva vidim. Torej, dobrodošli in tudi računskemu sodišču želim srečno novo leto. Dogovorili smo se, da bodo podpredsedniki v odboru prezeli nekaj dosejo za razrešnico. Veselim me, da je kolega Danica tudi tukaj in bo prevzel ta dosje v razpravi z gospodom komisarjem. Najprej dajem besedo računskemu sodišču za predstavitev. Prosim, gospod Brinkmajer, imate besedo. Uh, Hvala lepa. Gospa predsednica Gresle, podpredsedniki, spoštovani člani odbora, gospod komisar Mojedas. Zelo vesel sem, da vam lahko predstavim osmo poglavje letnega poročila računskega sodišča. Kot novi član sodišča, je to prvič, da predstavljam poglavje del letnega poročila. Ko sem to predstavil kot kandidat v parlamentu, sem teo, da lahko računate name in zdaj moram to udejaniti. Mislim, da je zelo pomembno, da v sodelovanju z računskim sodiščem, parlamentom in sodiščem okrepimo demokratični proces v Evropi in ga učinkovito izvajamo. Na kaj se bom osredotočil kot član računskega sodišča? Najprej na kompleksnost, kompleksnost pravil in politik. Mislim, da je to zelo pomembno za današnjo temo osmo poglavje. In potem še eno pomembno vprašanje so formulacije. Kot ste videli, imamo sedaj vse skupaj, kar se tiče informativnih gradiv sodišča veliko bolj berljivo in to je dobro. Osmo poglavje zajema predvsej tem. To je 8 odstotkov celotnega proračuna EU in raziskave zajemajo 65 odstotkov tega deleža v Evropski uniji, če primerjamo to tudi z drugimi notranjimi politikami, kot je izobraževanje in tako dalje. Letno poročilo zajema pravilnost in zakonitost plačil. In to je v poglavju 8, to je povezano z neposrednim neposredno porabo sredstev komisije. To je drugače od kohezije ali kmetijstva. Tukaj gre za neposredno porabo komisije. Mislim, da je pomembno tudi ogledati si uspešnost porabe sredstev v Evropi na področju raziskav. In na to se bom vrnil kasneje. Leto 2013 je zadnje leto FP7 okvirnega programa 7 in do določene mere gledamo sedaj nazaj na program, ki se je že končal. Od 2014 naprej imamo obzorje 2020. Mislim, da ko smo sedaj na tem prehodu, kar se tiče finančnega nadzora, da je zelo pomembno prepoznati razlike med okvirnim programom 7 in obzorje 2020. To, kar smo ugotovili, je, da je računsko sodišče podalo kar nekaj pomembnih priporočil komisiji o svojem mnenju leta 2012. Videli pa smo, da je komisija sledila tem priporočilom pri pripravi programa obzorje 2020. Torej, veselimo se, da bomo razvili bolj ustrezen sistem financiranja raziskav od leta 2014 naprej. Obzorje 2020 je bilo zasnovano z namenom, da izboljšamo razmere glede na težave, ki smo jih prepoznali v okvirnem programu 7. Najpomembnejša vprašanja v sedmem programu so bila rešena v programu Obzore 2020. In vidimo lahko, da obstaja dobro sodelovanje med komisijo. Imamo stalni dialog. Občutek imam, da so vrata komisije včas odprta, po drugi strani pa lahko povem tudi, da so moja vrata vedno odprta eno pomembnejših priporočil računskega sodišča predstavlja radikalno poenostavitev sistema. Če se ogledamo napake leta 2013 pri uporabi sedmega programa, lahko vidimo, da je kompleksnost pravil in zakonodaje resnično oviril, ovirala raziskovalni svet. Pripričan sem, da bo nova Evropska komisija predana zniževanju, zmanjševanju kompleksnosti pravil. Vseeno pa je pomembno ostati v stalnih stikih s prejemniki. Univerze, MSP-ji, raziskovalni instituti in prepoznati dejanske težave, kamne spotike in pomisleke, ki jih lahko vidimo na področju raziskovanja v Evropi. Skušal sem obiskati kar se ta inštitutov in raziskovalnih institucij v Evropi in ta neposredni stik s prejemniki je lahko veliko pomoč, da ugotovimo, katere so dejanske težave pri izvajanju pravil, ki zadevajo raziskave in razvoj. In to je lahko koristno tudi za izmenjavo po eni strani med raziskovalnim področjem, komisijo, Evropskim računskim sodiščem in najpomembnejše parlamentom. Ta kompleksnost pravil pa ne pomeni, da so pravila zapletena. Vidimo lahko tudi, da ni vedno jasno, kako naj se pravila izvajajo oziroma kako se naj tolmačijo. In to vprašanje je nekaj, kar me resnično skrbi. Tukaj gre za pravno gotovost. Ali raziskovalci, ki seveda izvajo raziskave, vedo konec koncev, kako se uporabljajo pravila. In to, bom, to si bom pogledal nekoliko kasneje, nekoliko bolj poglobljeno. Lani smo imeli primer univerze v Združenem kraljestvu, ko je osebje delalo na evropskem projektu in so potem tudi beležili čas, ki ga porabijo za ta projekt, pa so seveda to osebe, pa je seveda to osebje delalo za polni čas točno na tem projektu, torej to ni bilo učinkovito, to ni bilo smiselno. Tako da je potrebno uporabljati pravila na tak način, da raziskav ne oviramo. Veliko stikov s prejemniki sem imel, bom pa zelo pazljiv na znake iz raziskovalne skupnosti in bom to sporočal komisiji in parlamentu. Pri tem upam, da bom prispeval ciklusu raziskovanja, ki je zelo pomemben. 4,8 je stopnja napak. To pa seveda ni celotna zgodba. Napredek, izboljšave so pomembne. Uspešnost. Pripravljamo posebno poročilo o delovanju inštituta na Mačarskem in opravljamo tudi revizijo iz direktive o storitvah, tako da bi uspešnost morala biti upoštevana pri revizijah. Gospa predsednica, raziskave in razvoj so ključnega pomena za družbo in državljane Evropske unije. Mislim, da je zato to pomemben del Evrope 2020. Zato mislim, da je dostopnost programa obzorja 2020 pomembna. Akteri morajo imeti veliko možnosti, da vstopijo v obzorje 2020. In zato mislim, da se moramo kaj naučiti iz preteklosti. To je najboljša pot, ki zboljšavam. Interakcija med raziskovalno skupnostjo, komisijo, parlamentom, računskim sodiščem in seveda svetom je zelo pomembna. Podpreti moramo te izboljšave. Gospa Gresle, podpredsedniki odbora za proračunski nadzor, spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepa za to priložnost, da sem lahko predstavil osmo poglavje, sedaj pa sem seveda odprt za plodni dialog, zato da bi zagotovili učinkovite raziskave in razvoj v politikah Evropske unije. Hvala lepa. Ja. Hvala lepa, gospod Brinkmajer. Gospod komisar, to je deja vu, zapletena pravila. V naslednjem obdobju bo vse bolj enostavno, to smo že veliko krat slišali. Upajmo, da bo zdaj res tako. Morda nam lahko podate nekaj vaših misli in morda lahko podate kaj izjav glede pridržkov, ki so bili izrečeni, ki zadevajo velike dele proračuna in kako nadaljevati. Veseli nas, da ste tukaj. Prosim, beseda je vaša. Gospa Gresle, hvala lepa. Spoštovani podpredsedniki, člani odbora, gospod Brinkmajer, spoštovane kolegice in kolegi, veliko čast mi je, da sem lahko tukaj prvič in odgovarjam na vaše vprašanje kot del razrešnice za leto 2014. Zelo nov sem na tem položaju, kot veste, vendar pa sem poročilo računskega sodišča pozorno prebral in želim prisluhniti vašim pripombam in vstopiti v dolog z vami na ta, pri teh vprašanjih. Portugalska vlada je naredila za eno prednostnih nalog dobro finančno upravljanje. Torej, to je zame pomembno. Ne smemo izgubljati evropskega davkoplačevalskega denarja za Letos, če si ogledamo raven napake za celotno poglavje, ki zajema precej ciljev politike, kot so raziskave in razvoj, izobraževanje, varnost, migracije in ukrepi za boj proti finančni krizi, ta stopna znaša 4,6 odstotka. To je več kot lani. Ampak specifično za raziskave lahko vidite, da sodišče v 8.8 izpostavlja, da so napake podobnega tipa kot v prejšnjih letih. Kar se tiče raziskovalnega dela, računsko sodišče, kar se zakonitosti in pravilnosti tiče raziskovalne politike, je v skladu z našimi dognanji. Trenutno ocenjujemo, da je ta stopna okrog 5 odstotkov. To se potem zniža na 3 odstotke po popravkih in izterjavah, ki so bile upoštevane. Viri napak ostajajo v vseh stroškovnih kategorijah in sodišče je to dejalo. Sodišče izpostavlja nekaj pomembnih točk. Naj jih navedem. najprej nepravilno, nepravilni stroški za osebne stroške, za stroške za osebe, potem, da se ne upoštevajo dejanski stroški, nepravilni izračun drugih neposrednih stroškov in napačne zaračunavanje DDV-ja. Sodišče prav tako izpostavlja nepravilni izračun posrednih stroškov še prav posebno, če vključujemo izdatke, ki niso povezani z raziskavami. Napake se pojavljajo tudi pri vseh tipih prejemnikov, vendar pa naši dokazi kažejo, da MSP-ji in novi udeleženci v okvirnem programu predstavljajo večje tveganje, kar se napak tiče. Torej, kaj komisija dejansko počne, da bi omejili število napak, Začnimo s sedmim okvirnim programom, ki zadeva vse izdatke revidirane strani sodišča. Najprej nadaljujemo z našimi naknadnimi kontrolami. Okrog 500 revizij izvedemo na leto in tukaj zajemamo prejemnike, ki so prejeli približno 65 odstotkov neporatnih sredstev. Potem drugič imamo tudi naknadni nadzor strani služb komisije. In tukaj upoštevamo stroške, ki so bili prijavljeni. Večje stroškovne zahtevke revidiramo. In čeprav to celoten postopek ni idealen, pa zmanjšujemo stopnje napak, kot je zapisano v poročilu sodišča 820. Vsekakor pa si prizadevamo, da bi prejemnikom zagotovili boljše smernice, pa tudi neodvisnim revizorjem. To temeli na dokumentu o desetih najpogostejših napakah in kako jih popraviti. Tisoče koordinatorjev, raziskovalcev in finančnih strokovnjakov je bilo obveščenih o tem, kako se izogibati tem napakam. Organizirali smo dogodke po vsej Evropi. Več informacij o obzoru 2020 smo že ponudili več kot kdajkoli prej in to se bo nadaljevalo tudi v prihodnje. In končno, konec 2014 je dokument o desetih najpogostejših napakah bil spet razdeljen vsem prejemnikom, 23 tisoč jih je bilo v FP7. Naj povem, da ti ukrepi upoštevajo priporočila računskega sodišča, kar se tiče sedmega okvirnega programa. Poleg tega sodišče priporoča, da izvajamo nadzor, ki bo bolj smeren na vidike tveganja, da bomo izpostavili tiste akteri, ki so najbolj tvegani. Strinjam se in na tem delamo, ne samo, da bi znižali napake, temveč tudi kot del naše strategije proti goljufijam. Zniževanje administrativnega bremena ne pomeni, da ni nadzora preko to pomeni to smiseln, ciljen nadzor. Predhodnica Queen je menila, da raziskovalcev ne smemo naprtiti dodatnih administrativnih premen, tako da bi povečevali število revizij ali da bi zahtevali vedno več informacij pred izplačilom. Generalni direktor za raziskave, ki sedi tukaj poleg mene, je tudi podal ta sporočila v svojem letnem poročilu o dejavnostih pred odborom. Vseeno, čeprav nadaljne spremembe pravil in okvirnega programa 7 niso več možne, sem zavezan, da bom vedno znova izboljševal naš sistem, da bi bila stopna napak kar se da nizka. Sedaj pa si za trenutek oglejmo obzorje 2020 dosega rezultatov, pomeni, da morajo raziskovalci dobiti kar se da dobre delovne pogoje. To vključuje, da jih osvobodimo od prekomernih administrativnih bremen, da poenostavimo pravila. To pomeni manj napak. In to tudi vidim kot samo bistvo obzorja 2020. Poenostavitev za prejemnike. To je za njih dobro in dobro za zniževanje stopne napak poenostavitev podpira tudi Evropski parlament in zato se vam zahvaljujem. Veldigana poenostavitev v programu Obzore 2020, kot je gospod Winkenmajer že dejal, popravlja napake in težave, ki smo jih imeli v sedmem okvirnem programu. Bolj enostavna pravila za beleženje časa za celotno osebe. To pomeni, da če ste zaposleni za poln delovni čas, potem ni treba voditi tega časovnega dnevnika, kar je smiselno. In potem sprejemanje ocenjenih elementov v kadrovskih stroških v nekaterih primerjih. Sedaj je DDV na voljo, čega ni mogoče dobiti v državi članici in imamo tudi sedaj določeno stopnjo za posredne stroške. Torej, ko sem prebral poročilo sodišča in naj grem k tabeli 1, to je dobra ponazoritev tega, kar smo sedaj omenjali. Tukaj je zapisano, da obstajajo trije tipi napak in to so prepoznali. Tukaj gre za napak stroške za osebje, ki temeljijo na ocenjenih številkah. Sedaj z obzorem 2020 pa bomo dovolili večjo uporabo ocen. Torej, to smo razrešili. Potem vključevanje DDV, kot sem dejal, vendar pa to je sedaj strošek, ki ga krijemo v obzoru 2020, seveda, če ga niste dobili nazaj že v državi članici. In potem posrednji stroški, ki niso povezani s projektom, vendar pa to je sedaj že pašalna stopnja v obzoru 2020. Torej, kaj želi povedati? V teh primerjih vsa tri vprašanja smo razrešili v obzoru 2020. In gospe in gospode, to me nadaja zaupanjem, da bodo stopnje napak niže, ko bomo začeli revidirati izdatke za obzorje 2020 leta 2016. Poenostavitev za obzorje 2020 je, kot smo videli danes in kot smo prebrali, podprta tudi strani Evropskega računskega sodišča. V njihovem mnenju sodišče pravi, da je novi stroškovni model radikalno enostavnejši, kot je bil v sedmem okvirnem programu in bo tako manj napak. Analiza napak sodišča kaže tudi, da bi se lahko kar nekaj od teh napak izognili, če bi imeli ta nova pravila. Najbolj opogomljajoče pa je, da tisti odeleženci, ki želijo spanevati pravila, sedaj to lahko storijo veliko lažje v programu Vzore 2020. Pomembno je pa priznati si, da obstajajo omejitve, do kakšne ravni lahko znižamo napake. Trenutna komisija je rast in delovna mesta dala v spredje. MSPI so v samem srču te strategije. V svojem letnem poročilu o dejavnostih za leto 2013 je generalni direktor za raziskave in inovacije dejal, da je stopna napak za MSP-je dvakrat tako visoka kot poprečje in da je stopna napak za nove udeležence skoraj trikrat nad poprečjem. Seveda pa ne želimo nove udeležence in MSP je izuzeti iz programa samo zato, da ne bi bilo napak. Več podpore MSP-jem je ključnega pomena za izboljševanje ravni inovacij v evropskem gospodarstvu. Odpiranje za nove udeležence je ključnega pomena, da bi izboljšali raziskave v Evropi. Tako se seveda povečajo tveganja za napake, vendar pa to je tveganje, ki ga pač moramo vzeti v zakup. Raziskave so kompleksne in potekajo na več ravneh. So pa ključnega pomena za stvarjanje delovnih mest in določeno tveganje moramo sprejeti, če želimo doseči naše cilje na področju raziskav dosega sprejemljive ravni napak, po drugi strani pa ohranjene konkurenčne, mednarodno gledane, mednarodno gledano raziskovalne politike, je težavno. Obzorje 2020 pa je velik korak naprej v smeri bolj učinkovitih investicij v raziskave in razvoj in tega, da bo vse skupaj bolj enostavno dobro finančno upravljanje mora zajemati uspešnost in rezultate. Na predstavitvi kot kandidata za komisarja sem dejal, da bomo morali bolje meriti uspešnost naše porabe. S tem pa poštevati tudi raven napak. Resnično sem bil izredno vesel, ko sem videl, da so okvirni programi podpirali tudi Nobelove nagrajence. Govorimo o profesoru Gentil Hallu na področju ekonomije, Moser na področju medicine in Keith tudi na področju medicine. Ti so bili podprti iz okvirnih programov. To je, gospe in gospode, točno tisto uspešnost, ki jo potrebujemo. Zahvaljujoč financiranju strani EU, lahko raziskovalci nadaljujejo nekatere najbolj obetajoče raziskave, naprimer razvoj cepiv za velik izziv, ki ga predstavlja ebola, naprimer. Odličnost, uspešnost, to želimo spodbujati z dobrimi politikami na področju rasti in delovnih mest. Prav tako si želimo zagotoviti dobro finančno upravljanje. Pripričan sem, da lahko ustvarimo pravo ravnovesje med temi cilji in da bomo vse dosegli v obzorju 2020 in v zadnjih letih okvirnega programa 7. Hvala lepa, da ste mi dali to priložnost. Hvala lepa, gospod komisar. Vemo, da so vaše izjave pomembne, cenimo jih. Seveda, moramo očinkovito porabljati davko plačevalski denar. Želimo si boljših rezultatov, nastavnih pravil in ta projekt smo pripravljeni podpreti. Vendar pa ne bo zadoščalo, če samo govorimo o tem. Veliko nam pomeni, da se pravila, ki jih imamo, tudi izvajajo. Zato vedno predlagamo, da jih moramo preodpraviti, preden se odločimo, da jih ne bomo uporabili. Sedaj pa podpredsednik Nica, prosim. Hvala, gospa predsednica. Najprej naj vsem zaželim srečno novo leto. Hkrati pa pozdravljam komisarja Medasa med nami. Naj podam nekaj prvotnih pripomb. Mesec potem, ko sem prevzel to mesto, opažamo različne izzive na področju raziskav in razvoja. S tem pa se tudi poraja nov pogled na vse te problematike, kot pa smo ga imeli na začetku poletja. Neposredno se moramo spopasti z izzivi, s katerimi smo soočeni. Dva največja izziva sta bila že omenjena. Prvi prvi, prvi izziv je financiranje, drugi pa seveda zamude pri plačilih. Morda nam bo komisar podal še nekaj več podrobnosti v zvezi s tem. Veliko poslancev in poslank to namreč zanima. Številni ljudje čakajo na plačila, ki še niso prispela. Ko gre za poenostavljanje okvirnega programa, moramo raz, razmisliti tudi o tistih, ki se prijavljajo. Saj je to pomembno za celo, celotno Evropsko unijo. Ko govorimo o konkurenčnosti, govorimo o raziskavah. Ko govorimo o inovacijah, je odgovor, so odgovor raziskave. Če govorimo o evropskih elitah, Nobelovih nagrajencih, vedno, od, vedno so odgovor raziskave. Ko govorimo o delovnih mestih, ponovno je soodgovor raziskave. Zato seveda obstaja poseben interes za področje, za katerega ste pristojni vi. Naša vprašanja odražajo način, na katerega vam skušamo pomagati in na katerega poskušamo zagotoviti, da, bo, da bodo dejavnosti na vašem področju potekale ustrezno. V obdobju od leta 2012 do 2013 se je stopnja napak povečala z 3,9 na 4,6 odstotka. To pomeni, da so upravičenci prijavljali neupravičene stroške, ki jih nadzorni sistem ni zaznal, preden je bilo plačilo strani komisije izvedeno. Dodana vrednost evropskih projektov, projektov se je tako zmanjšala, vendar pa pozdravljamo namen komisije, da priznava in sprejema priporočila Evropskega računskega sodišča. Najprej bi povdaril pomen tega, da se bolje zavedamo pomena osveščevalne kampanje. Od tem, kaj sedmi okvirni program sploh predstavlja. Gre za to, da stimuliramo gospodarsko rast in ustvarjamo nova delovna mesta v Evropi. Žal pa so MSP-ji bolj nagnjeni k napakam kot druga podjetja. Strinjam se s komisijo, da bodo poenostavljena pravila pri sedmem okvirnem programu pomagala in jih je treba razviti tako, da bomo upoštevali potrebe MSP-jev in novih podjetij. Pozdravljam trud komisije in njena prizadevanja, da ne prelaga bremena na MSP-je in da ne povečuje sistematično eh, stopnjo oziroma pogostosti nadzora nad MSP-ji, prav nasprotno. MSP-jem bi bilo treba olajšati njihovo ulogo in sodelovanje v sedmem okvirnem programu in jih pri tem spodbujati. Glede na vaše pisne odgovore pa bi vas kljub vsemu vprašal, kakšne ukrepe boste sprejeli, da bi se izognili tveganju za napake na strani MSP-jev. Drugič, povdaril sem že pomen preventivnih ukrepov, da se zmanjša stopnja napak. Potrebujemo poenostavitve in zmanjšanje upravnega bremena. Evropsko računsko sodišče je opazilo visoko stopnjo napak. Eh, pri zahtevkih za povračilo stroškov, ki presega 375 milijonov evrov, ki, eh, kar so zaznali neodvisni oziroma kar so spregledali neodvisni revizori. Ti namreč svojih nalog ne poznajo vedno najbolje. Če bomo okvirni program poenostavili, bi to moralo imeti tudi pozitiven učinek na dejavnosti revizorjev, pa tudi udeležencev. Prosil bi vas, da navedete nekaj primerov na tem področju, če se da. In še za konec povdaril bi pomen tega, da se vzpostavijo enotni kazalniki učinkovitosti, tako da bi lažje opredelili napake in jih bolje pred, oziroma bi lahko, potem lahko bolje predstavili, kako podjetja sodelujejo pri eh, inovacijah in rasti. Hvala. Izvolite. Najlepša hvala. Hvala za zastavljena vprašanja. Hvala, gospod Nica. Tako. Začel bom kar z vašim prvim vprašanjem, v katerem ste se navezali na plačila. Spomnili se boste mojega zaslišanja, ko sem bil zelo neposreden in odkrit. Dejal sem, da situacija je zelo težavna. Za leto 2013 so se nekatera plačila izvedla po časovnem roku, ko bi se že morala. Nekatere račune eh, bo pravzaprav treba plačati še leta 2015, morali pa bi jih že decembra 2014. Recimo za GDRTD. De, eh, de, de, de, de, de, de, de, Proračun vključuje dodatnih 80 milijonov evrov, kar je bilo prejeto, prejeto na koncu leta in teh 80 milijonov je bilo celoti porabljenih. Niti en sam cent ni ostal neporabljen konec leta. Dodatni znesek, ki je bil zahteven, pravzaprav ni bil prejet. 85 milijonov bo treba izplačati iz proračuna za leto 2015, to pa ni bilo predvideno v proračunu za leto 2015. Torej, Če se želimo spopasti s takšno situacijo, moramo storiti naslednje. Prvič, treba je preložiti eh, zapadlost časovne roke, takšna je pač realnost. Drugič, zmanjšali smo poprečno raven predhodnega financiranja, prej je ta znašala 6 odstotkov celotne. 60 eh, odstotkov, 60 odstotkov na 35 odstotkov pozdravljam pa dejstvo, da so odobritve za plačila za leto 2015 za obzorje 2020 skoraj da v celoti ustrezajo zahtevam, ki jih je podala komisija. komisija. Komisiji tako ne bo treba izvajati dodatnih nujnih ukrepov in zato sem zares hvaležen. In to povem, kar odkrito je neposredno. Spoštujem in hvaležen sem Evropskemu parlamentu za ustrajanje pri teh zadevah. Zato sem zares hvaležen. Potrebujemo vas, potrebujemo vašo pomoč. In moram povedati, da sem za njo zares hvaležen. Potrebujemo namreč tudi več izplačanih plačil za leto 2015. To moramo doseči in to je tisto zelo pomembno vprašanje, ki ste ga postavili gospod Nica. Potem naj se navežem, navežem še na drugi del vašega vprašanja. Govorili ste o MSP-jih. Dejal sem že, da ne gre le za MSP-je, gre tudi za nove udeležence. Pri njih se zares pojavlja višja stopnja napak kot pri drugih. Mislim, da se bomo v tej dvorani vsi strinjali, da je treba vključiti MSP-je, da je treba vključiti nove udeležence. To je ključnega pomena. Če si želimo inovacij, če si želimo več raziskav, boljših raziskav, zares potrebujemo te akterje, potrebujemo MSP-je, ti morajo biti prisotni. Prav tako potrebujemo nove udeležence. Če si ogledamo samo to, kaj smo že storili. Poenostavili smo pravila za obzorje 2020. Ta v celoti ustrezajo potrebam MSP-jev, pa tudi potrebam novih udeležencev. Zakaj to trdim? Tudi sam sem v preteklosti deloval v zasebnem sektorju in lahko povem, da MSP-ji potrebujejo preprosta pravila. Pravila mora biti takšna, da jih lahko razumejo takoj. Recimo, če se odločimo za pavšalno stopnjo 25 odstotkov za Eh, posredne stroške. To je nekaj preprostega, to MSP-ji razumejo. Ali pa recimo, če, smo, če se v obzori 2020 odločimo in zato smo se odločili, da vključimo DDV. Tudi to je za MSP-je in nove udeležence zelo pomembno. Ali pa dejstvo, da imamo samo dve stopni financiranja, 100 odstotkov za raziskave in inovacije in 70 odstotkov za, ino, za dejavnosti na področju inovacij. Gospod Nica, Vse to so poenostavljena pravila. Obzorja 2020, ta so že pripravljena in upoštevajo. Pripravljali smo jih uh, z MSP in novimi udeleženci v mislih. To bo gotovo imelo pozitiven učinek na te akterje. Izpostavili ste tudi zelo pomembno vprašanje o neodvisnosti Eh, revizorjev o njihovi certifikaciji. Naj bom jasen. Revizori, ki izdajajo certifikate, eh, so imenovani strani upravičencev. Imamo eh, izjavo zanesljivosti in ti revizorski certifikati sicer niso popolni, zmanjšajo pa gledano stališča celote stopnjo napak. Ocenili smo, da je prišlo do 50-odstotnega znižanja v stopni napak, če certifikat obstaja. Zato sem vam želel povedati, no, poslali ste mi pisne vprašanja. Ja, certifikati niso popolni, pomagajo pa. Takšna je naša izkušnja. Kaj počnemo mi? Prvič, mi ponujamo več smernic eh, revizorjem, ki izdajo te certifikate. To je zelo pomembno. Hrati pa moram povdariti, da bo poenostavitev obzore 2020 pomagala tudi revizorjem, tako kot upravičencem. In to je izjemnega pomena. Najlepša hvala. Ich habe eine ganze Reihe. No, videla sem veliko poslank in poslancev, ki se želijo oglasiti. Prosim vas, da se omete na dve minuti, sama bom to pozorno spremljala. Eh, drugače nam bo zmanjkalo časa. Pozdravljam vas, srčno pozdravljam tudi poslance, člane odbora za industrijo. Izvolite. Danke, Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Kommissar. Hvala, gospa predsednica. Spoštovani gospod komisar, v odboru za industrijo smo že imeli eh, možnost, da vas pozdravimo in tudi decembra smo se videli tako, da se veselim tudi današnjega dne. Gre za zelo pomembno temo, ki poskuša osvetliti odbor za nadzor proračuna, torej nadzor stroškov, kar je zelo pomembno pri razvoju in raziskavah. Vi ste dejali, da eh, je bilo za leto da je zrasla stopnja eh, napake s 3,19 na 4,6 odstotka. Zanima me, eh, kako bo s tem, če je bila stopnja napak pri 4,8 odstotkov. Gospod Breninkvajr je že dejal, da, je, da se dela na izboljšanju dela revizorjev. To je izjemnega pomena, to je bistveno. Kati pa me zanima tudi, ko ste že govorili o uh, Eh, tem, da je stopnja napak pri MSP-jih in novih udeležencih dvakrat više od povprečja. Zanima me, ali obstajajo posebne zahteve za izvajanje revizij pri MSP-jih in novih udeležencih. Vem, kako težavno je, tudi sama sem bila vrsto let v, nadzoru, v nadzornem odboru raziskovalne institucije v moji domači državi. V praksi je to zares zelo težavno, tako da me zanima, kako nameravate ravnati na tem področju, kako nameravate ravnati tudi pri mednarodnih organizacijah in kako boste pridobili tudi njih za izboljšanje. Eh, učinkovitosti in za evalvacijo učinkovitosti. Najlepša hvala, žal mi je, vaše tablice z imenom nisem mogla prebrati prej. Gospod komisar, izvolite. Thank you very much. Uh... Najlepša hvala. Tudi sam sem zelo vesel, da vas ponovno vidim. Spregovorili ste o točki, ki je ključnega pomena. Torej, kakšen učinek bo obzore 2020 sploh imelo? Eno lahko kot komisar zatrdim. Prepričan sem, da bo učinek zelo pozitiven. Ukrepi, ki se izvajajo, način, na katerega smo to zasnovali in poenostavili, bo imelo pozitiven učinek na vrsto stvari. Ne morem pa špekulirati, ne morem eh, vam povedati, kako bo v prihodnje, kakšna bo recimo stopnja napak. Eden izmed razlogov je ta, da zato preprosto nimamo rodi. Drugi razlog pa je, da bomo po mojem mnenju morali poenostavitev obravnavati kot neprekinjen proces. Pri poenostavitvi ne gre le za to, da nekaj poenostavite in potem je to končano. Gre za dolgotrajen proces, ki se nadaljuje več let moja zaveza je naslednja. Vse bomo preučili, ta proces bomo preučevali korak za korakom. Ogledali si bomo, ali ukrepi zares prinašajo rezultate, za katere so namenjeni, za katere smo jih pripravili. Stopnjo napak si je sicer treba ogledati, vendar pa je treba upoštevati tudi druge dejavnike, druge točke. Pomembno je, da na to gledate z vidika več let. Če je že govora o petih odstotkih, je treba to preučiti, je treba pri tem vzeti obzir več let. Saj to je zame pomembno. Naj pa se še odzovem neposredno na vaše vprašanje. Sicer se bomo bolj zauzeli za izboljšanje, vendar pa žal pred seboj nimam čarobne krogle, ne morem se zazreti vanjo in vam povedati številke, ki jo bomo dosegli v naslednjih letih, ampak uh, upam, da se bom ponovno v prihodnih letih vrnil sem in vam takrat uspel predstaviti rezultate, ki jih bomo dosegli. Ko gre za MSP-je, moram povedati, da je to res bistvo našega truda, našega dela. Tam sem govoril z upravičenci, z ljudmi, ki so v tej situaciji, ki sodelujejo v okvirnem programu. Pravijo, da je zdaj preproste razumeti pravila. Tisti, ki so še posebej dobri pri tem, kar počnejo, se seveda osredotočajo na raziskave, osredotočajo se na svoje projekte. Ukrepi za obzorje 2020 so prav zaradi tega zdaj preprostejši. In mislim, da s tem odgovorim tudi na vaše vprašanje. Za MSP je bo to zdaj lažje. Gospa Gresla je že na začetku povedala nekaj, kar je zelo pomembno. Dejala je, da si moramo sicer ogledati pravila, ampak če jih ljudje ne izvajajo, ne spoštujejo, ker so preveč zapletena, moramo nekaj storiti v zvezi s tem. In S to izjavo se strinjam v celoti. Tako, najlepša hvala. Eh, kolegica Ajala Zende, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Rada bi se pridružila sožalju, ki ste ga izrekli na začetku v zvezi z. Uh, dogodki v Franciji glede Charlie Hebdo. Zahvaljujem se eh, tudi eh, gospodu predstavniku računskega sodišča za predstavitev. Mislim, da nam bo to zelo pomagalo pri razumevanju torej, eh, funkcije ombudsmana in pa tudi vseh drugih novosti, ki so bile uvedene. Zahvaljujem se tudi eh, kolegu, ki je danes prvič med nami. Imam pa vprašanje v zvezi z tem, kar sem že omenila prej in sicer um, gre torej za vodenje projektov, za uh, tako imenovane vodilne in pa eh, druge odgovorne za projekte torej in njihove uloge glede teh tako imenovanih junior projektov. Sama imam na voljo samo številke iz leta 2012 in zato je težko razumeti, na kaj se to nanaša, torej na katere strani v dokumentu se to nanaša, morda bi to veljalo uskladiti. Glede tega, kar ste povedali, strinjam se, da je prišlo do napak, da ni bilo to delo zelo uspešno. In vsi vemo, da pri raziskavah in razvoju inovacijah, da se soočamo s tveganji in eh, sicer eh, to velja tako za financiranje, za eh, start-upe, torej za mlade podjetnike. In zanima me, na kakšen način želite to urediti. Vsekakor vas podpiram, ampak zanima me, kako se boste tega lotili. Gospod komisar, izvolite. Señora diputada, muchas gracias por. Hvala lepa, gospa poslanka, za vaše vprašanje. Mislim, da govorite o vprašanju številka 12 pisnega vprašalnika in v odgovoru eh, sem posredoval torej, spletno stran, ki pa žal ni vsebovala podatkov, ki bi si jih vi želeli. V prihodnosti bomo posredovali torej ne samo povezavo na spletno stran, temveč eh, same podatke, ki jih potrebujete. Mislim, da je eh, pomembno, da v okviru delovnega programa 7 ni koristnikov junior in senior. In to je točka, o kateri je treba še razpravljati, to lahko morda naredimo tudi v pisni obliki po elektronski pošti in vam podamo več informacij na to temo. Na to ste se izrazili glede zelo pomembne točke, ki se nanaša na napake. Res je, da v življenju raziskovalca ali podjetnika pride do napak. kajti eh, na napakah se učimo, kot pravimo. To je zelo pomemben del tudi eh, poklicnega življenja. Išče se ravnotežje med nadzorom in zaupanjem in mislim, da je to ravnotežje predmet te razprave in to je najtežje, pa tudi najpomembnejše. Mislim pa, da s skupnim delom poslancev sodišča z našim delom lahko to dosežemo. Res pa je, da je to težko in glede tega se strinjamo. Hvala. Uh, Gospa Šulin je naslednja dve minuti. <clears throat> zahvaljujem se tudi za predstavitev vseh poročil. omenjali ste strategijo proti goljufijam. sama ocenjujem da so napake v povezavi z goljufijami tanka meja ki se jih pravzaprav lahko določi ko gre za dejansko stanje in za razmejitev in določitev ali gre za napako ali goljufijo zato me zanima kako nadgrajujete in izboljšujete strategijo proti goljufijam in s katerimi ukrepi eh, ste se oborožili pravzaprav. Zato naprošam, če lahko na kratko predstavite to strategijo proti goljufijam in v katero smer pravzaprav gre in kako zaznavate njeno učinkovitost na terenu. Hvala lepa. Herr Kommissar, bitte. Gospod komisar, izvolite. Thank you very much for, uh, for your Najlepša hvala za vaše vprašanje. Zelo pomembno vprašanje ste postavili. Eh, zares je treba jasno razlikovati med stopnjo napak in goljofijami. Ko smo pripravljali stopnjo napak in ko smo preučevali eh, poročilo sodišča, smo si ogledovali napake. Torej, tiste, ki se zmedejo pri izpolnjevanju dokumentov, eh, ki zapišejo posredne stroške tam, kamor bi morali, tja, kamor bi morali zapisati neposredne in tako naprej. Torej, gre res za napake, ne gre za goljufije. Vse, kar se uvršča med goljufije, predamo Olafu. Eh, z nami je tudi generalni direktor tu poleg mene, ki vam bo malce pozneje eh, povedal kaj več v zvezi s tem tu govorimo o nečem povsem drugem. In eh, mi kot komisija tega ne spremljamo le na področju raziskav in razvoja, temveč tudi pri vseh drugih portfeljih. Želimo biti vodilni pri boju proti goljufijam. In proti temu se je zares treba boriti vsak dan posebej. Če si ogledate poro letno poročilo o dejavnostih, To vključuje informacije o vrstah goljufi, ki so bile identificirane in to je del naše strategije. Mm, gre recimo za število usposobljenega osebja za to, ampak eh, verjetno boste razumeli, da vseh informacij ne moremo vedno navesti, saj so te občutljive narave, gre za preiskave, ki potekajo recimo. Je pa zares treba jasno razlikovati med napakami in goljufijami, tudi v javnosti. Včasih si ljudje ogledajo stopnjo napak in potem mi postavljajo vprašanja. Vprašanja mi postavljajo ljudje eh, izven našega sveta, torej ljudje, ki niso v politiki in včasih jih ta dva koncepta zmedeta, ki sta zares zelo različna. Tako da najlepša hvala za vaše vprašanje. Gospod generalni direktor Smic. Prosila bi vas, če nam poveste, do koliko primerov je prišlo leta 2013, koliko primerov je bilo predanih Olafu zaradi suma na goljufije. No, to je navedeno na strani 71 letnega poročila o dejavnostih. Osredotočili smo se na preprečevanje in odkrivanje goljufi in to je strategija, ki jo zares izvajamo. Soočili smo se z vrsto primerov leta 2013, 10 primerov je bilo posredovanih Olafu. Torej leta 2012, 10 let, 2013 11. Gre za zelo specifične primere, ki jih posredujemo Olafu. To je navedeno na strani 71-letnega poročila o dejavnostih. Tudi sama sem, bi se želela oglasiti. Gospod komisar, tri področja bi želela nasloviti. Prvo zadeva zanesljivost številk pojavljajo se kritike, da eh, so eh, primeri revizij dosegli 84 odstotkov, ampak morali pa bi seveda 100 odstotkov. Gospod generalni direktor je že govoril o letnem poročilu o dejavnostih. Torej, kako zanesljive se vam zdijo te številke, ki so navedene v revizijah? Običajno bi morale biti 100 odstotno zanesljive. Drugo vprašanje zadeva eksternalizacijo, torej eh, najemanje zunanjih izvajalcev. Tu imamo skupna podjetja, skupne pobude, eh, recimo Eh, imi, ki je pristojno za medicino. 84 odstotkov svojega proračuna je to podjetje eh, namenilo zunanjim izvajalcem, gre za skoraj 200 milijonov evrov. Nikjer pa ne najdemo informacij o tem, kako se to potem nadaljuje, kako, na kakšen način, kdaj in tako naprej. Tako da bi vas prosila, da pojasnite tudi, kako je z imi. Potem pa bi še proši, prosila, da spregovorite o poročilih z, o revizijah, ko gre za vse življensko učenje v Turčiji. O tem, zato smo prosili že avgusta in moram reči, da še vedno čakam, da bom to prejela. Hvala. Thank you very much for the, the... Hvala lepa za to vprašanje, gospa Grasler. Začel bi z vašo prvo točko. ko ste spregovorili o 84 odstotkih. Torej najprej strinjam se z vami, da bi moral biti cilj 100 odstotkov in da se bomo za ta cilj borili. Ampak v tej točki mislim, da ko se sklicujete na 84 odstotkov, je to številka za 2012 in številka, ki se pojavi v letnem poročilu za 2012. Če si pogledate poročilo 2013, potem vidite, da je tu številka 96 eh, odstotkov za 2013. To pomeni, da se izboljšujemo in upam, da bomo lahko dosegli cilj 100 odstotkov. Do konca leta 2013 imam za vas dobre novice in sicer številka je višja, torej 96 odstotkov. Imamo še eh, tri eh, revizije, eh, ki so v teku, torej od 162, ki so bile izbrane, to so težki postopki ampak želel sem vam povedati, torej, da se z vami strinjamo in da si moramo prizadevati za dosego cilja 100 odstotkov. Mislim, da ste omenili tudi zelo pomembno točko v zvezi z eksternalizacijo, v zvezi z skupnimi podjetji. In to je resnično eh, glavno vprašanje, kako lahko zagotovimo, da lahko ta skupna podjetja nadzorujemo in spremljamo na učinkovit način. In želel bi se pred vami zavezati, da bom postavljal vprašanja na to temo. Ko si pogledamo mehanizem sedaj in če si pogledamo naprimer glasovalne pravice eh, za ta skupna podjetja, imamo 50 odstotkov eh, teh, eh, teh pravice do glasovanja, imamo tudi eh, besedo pri imenovanju eh, članov upravnega odbora in pri imenovanju generalnega direktora in tako dalje. Torej imamo tudi pravico do veta glede ključnih finančnih odločitev. Torej mislim, da ta postopek nadzora in spremljanja, ki že obstaja, eh, je učinkovit, ampak pred vami se še enkrat zavezujem, torej pred nami vsemi, da bom kot komisar zelo pozorno spremljal dogajanja. Ampak mislim, da so mehanizmi, ki so že vzpostavljeni, močni in da nam bodo omogočili dosego našega cilja učinkovitega nadzora in spremljanja. Na to je še ena pomembna točka glede um, IMI-ja. -ja in eh, njegove situacije. Če bo potrebno, eh, se bom vrnil k vam z več podobnostmi, ampak če si pogledamo stopnjo napake za 2013, potem vidimo, da se ta eh, nahaja na stopni 5,8 odstotkov, kar ni daleč od splošne stopne napak. In če sedaj to primerjamo z s preostalo stopnjo, potem se nahajamo nekje pri 3,6 odstotkih. Torej, to je eh, zelo podobno rezultatom sedmega okvirnega programa. Torej, eh, glede eh, primernosti in zakonitosti eh, dejavnosti IMI-ja, Eh, se težko kvalificirano izrazim, ampak eh, številka se nahaja eh, nekje okoli 3,7 odstotka. Gospa Gresler, si bom zadeve še bolj podrobno pogledal, ampak informacije, s katerimi razpolagam glede IMI-ja e in njegovih stopen napak in pa preostalih stopen, mislim, da se nahajamo nekje v okviru številk sedmega okvirnega programa. Bom pa si to še bolj podrobno pogledal. Ja, in še nekaj. Gospod direktor eh, IMIA bo tudi prišel in o tem več povedal. In na to ne nazadnje še vprašanje v zvezi z eh, Turčjo, gospa Gresler, torej vaše zadnje vprašanje. Eh, moj kolega Tibor Navranski je odgovoren za to področje in v pisnih odgovorih, eh, ki so bili posredovani, je opisal, da so bila priporočila že pripravljena, da so že zaključena in strinjam se, da če ste zahtevali te dokumente avgusta in jih še vedno niste prejeli, da eh, je treba eh, zagotoviti, da boste te dokumente čim prej prejeli. Zato se bom obrnil na kolege in osebno zagotovil, da boste te dokumente prejeli. In hvala lepa za vaše vprašanje. Najlepša hvala, kolegica Glabajova. Martina, izvoli. Oh, thank you very much. Uh... Hvala lepa, gospod komisar, hvala za eh, vaša pojasnila. Imam samo dve vprašanje. Ena se nanaša na uh, vire evropskega proračuna in tu uh, segment uh, raziskav in razvoja uh, kaže zelo raznolike vire, torej ti viri financiranja prihajajo iz različnih eh, programov, pobud, naprimer strategije 2020, obzorje 2020 in tako dalje. Mene zanima, eh, kaj se zgodi eh, ob odsotnosti primerne koordinacije tega denarja, kaj te lahko bo prišlo do prekrivanj. In zato me zanima, kaj je bilo storjenega na tem področju, kako smo zagotovili, da ne bo prišlo do prekrivanja pri eh, podpori um, DG Research. In zanima me tudi, kaj ta generalni direktorat eh, dela uh, v smeri koordinacije različnih verov financiranja. In na to eh, ti različni eh, projekti na področju raziskave in razvoja se pogosti nahajajo mm, nekje na meji med akademskim in poslovnim svetom. In eh, tudi tu je težko spremljati in nadzorovati učinkovitost teh projektov. Zanima me, če so bili izboljšani kazalniki, s katerimi merimo učinkovitost. In si bom dovolila še tretje vprašanje vprašanje, ker zelo hitro govorim in mislim, da mi bo uspelo v dveh minutah to povedati. Eh, na področju raziskav in razvoja ugotavljamo, da je prišlo do radikalnih sprememb eh, v primerjavi eh, z leti 2007-2013 in zanima me, če je, se to ustrezno odraža tudi v finančnih instrumentah, ki se uporabljajo v posameznih državah članicah. In na to bi se zahvalila vašemu generalnemu dektoratu, kajti zelo pomembno delo ste opravili eh, na področju obzorja 2020, ki funkcionira in eh, tudi pri ostalih kohezijskih politikah, naprimer, sem zelo vesela, da delamo tako uspešno. Komisar. Thank you very much. Hvala lepa. Hvala za zahvale eh, našemu generalnemu direktoratu. Mislim, da delo, ki ga opravljamo kot politiki, je odvisno od eh, dela naših eh, sodelavcev. Torej, hvala lepa za vaše besede. Glede prvega vprašanja. Sem uh, pri zaslišanju že povedal, da je to ena od mojih prednostnih nalog in sicer kako lahko premostimo eh, to vrzel torej v Evropi med tistimi, ki so odlični in tistimi, ki bodo odlični. Najprej eh, naj omenim, da je bilo na področju obzorja 2020 opravljeno odlično delo in uh, Eh, uspeli smo eh, uvesti celo vrsto različnih eh, ukrepov na področju evropskega evropskih raziskav in razvoja in vsi ti ukrepi gredo v smer um, premostitve te vrzeli, torej med tistimi, ki so že odlični in tistimi, ki še bodo. Torej, uh, To, kar želim svojo ekipo doseči, je, kako lahko čim bolje delamo na eh, strukturni eh, strani, torej eh, s kolegico Korino Kreto in tudi z generalnim direktoratom se prizadevamo za to, da bi šli še korak naprej Eh, od tega sodelovanja med obema generalnima direktoratoma, ki, že, ki je že obstajalo v preteklosti. Torej, to je ena od mojih prednostnih nalog, zato da bomo zagotovili, da strategije 2020 in obzorje 2020 lahko čim bolje, eh, čim bolj uspešno skupaj eh, delujeta. Torej, to je Težko vprašanje torej za politike, za eh, politiko nasploh in za eh, vse vidike javnega življenja. Torej, ponavadi merimo to, kar lahko merimo in kar eh, lahko merimo, eh, so količine, so je naprimer potrošna eh, in eh, vsi inputi. Zelo težko pa je meriti rezultate v življenju. In, eh, generalni direktorat in sam se osredotočamo na to, kako lahko izboljšamo merilnike za tako imenovan output. Kajti, kar je pomembno pri rezultatih, so rezultati. In zato si prizadevamo za kazalnike rezultatov, ki uh, združujejo različne vidike teh rezultatov, zato da eh, bodo ti kazalniki lahko čim bolj učinkoviti. Večina univerzitetnih profesorjev bo priznalo, da tu ne govorimo samo o eh, publikacijah, to vidimo tudi na univerzah. Ne gre samo za število objavljenih člankov, naprimer, to je samo eh, eden od vidikov, na to imamo število novih podjetij, število startupov, ampak še toliko drugih različnih faktorjev in zato je eh, zelo težko to meriti in to je eden izmed izzivov za prihodnost. Torej, hvala lepa za vaše vprašanje. Vielen Dank, Herr Kommissar. Najlepša hvala, gospod komisar. Drugih eh, pripomb očitno ni. Evropsko računsko sodišče, želite vi besedo? Zdi se, da ne. Gospod Breningmajer. Uh, hvala lepa, gospa Gressler. Imam samo eh, eno kratko eh, pripombo. Prišlo je do vprašanja v zvezi z bojem proti goljufijam na področju raziskav. In eh, omenjeni so bili eh, primeri, ki so bili posredovani Olafu, ampak eh, to je omejeno število primerov. Tudi na računskem sodišču smo lahko identificirali nekaj to vrstnih problemov, ker je prišlo do torej, težav z integriteto in tako dalje in v letu 2013 smo imeli tri primere, ki smo jih posredovali Olafu, torej ne gre za zelo veliko število teh koljufij. Eh, Občutek pa imam, da obstaja večje število goljufij in eh, zato bi se tu navezal na to, kar so kar je povedala že komisija, se pravi, ne gre samo za ljudi, ki nočejo izvajati pravil, temveč tudi za tiste, ki jih ne morejo. Hvala. Hvala. Dobro. Gospod komisar, prej ste še nekaj omenjali in kot poročevalka se moram izraziti tudi sama. Vprašanje večletnosti. Torej, če na stopnjo napak gledamo z vidika več let, potem opažamo kontinuiteto v trendu. Torej, vprašanje tega, ali gledamo z vidika enega leta ali več let, po mojem mnenju, ni argument. In potem stopnja napak ter uh, to, ali je treba eh, iz tega izvajati popravke ali ne. Evropsko računsko sodišče uh, se s tem ukvarja in pot... tako gre tu za dve različni točki. Vsaka izmed svojih točk ima ustrezno. Uh, utemeljitev, ampak eh, ni ustrezno eh, zahtevati od računskega sodišča, da prevzame metodologijo komisije, ker je to drugačna institucija s svojo zgodovino in načinom delovanja. In ko že imamo to razpravo in ko sta eh, prisotna komisija in računsko sodišče, sem želela spostaviti še to. Gospod komisar, najlepša hvala za obisk. Upam, da vas ponovno kmalo vidimo pri nas na obisku. Tako zdaj pa bomo prišli do naslednje točke na dnevnem redu razrešnica drugim institucijam, bi pa še podala sporočilo tehniku. V tej dvorani je izjemno hladno, tu za mano piha, kot da bi bila na eh, ladji na odprtem morju. Prosila bi vas, če se to da, kako urediti, da ne bomo vsi po vrsti zboleli. Zares je hladno. Eh, celo gospodje poleg mene pravijo, da jih zebe. Ne gre torej le za problem nas žensk. Prosila bi vas, da se to nekako uredi. Tu za mano zares piha, kot da bi bila na sredini ladje na odprtem morju. Ja, res je, smo v različnih dvoranah, sejnih dvoranah, ampak tale je pa zares problematično. Tako, naslednja točka na dnevnem redu, ker smo tudi po časovnim pritiskom, tako kot vedno, bomo kar nadaljevali. Prosim, umirite se. Dovolite nam, da nadaljujemo, prosim. Vielen Dank nochmal. Danke. Ich möchte Torej, nadaljujemo, prosim. Prisrčno pozdravljam gospoda Escobarja iz Evropskega računskega sodišča in tudi gospodo Garcijo. pa gospoda Planasa, generalnega sekretarja odbora regije, gospoda Bojanika, generalnega sekretarja ombudsmana gospoda Hardna in generalnega sekretarja uradnika Urada za nadzor podatkov. Pozdravljam pa tudi gospoda vodilja Tomeja Moguruza, predstavnega člana Evropskega računskega sodišča, ki mu kar dajem besedo za predstavitev ustreznega poglavja iz letnega poročila o dejavnostih računskega sodišča. Prosim, beseda je vaša. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, na ta zelo žalosten dan bi tudi sam izrazil solidarnost s francoskim ljudstvom in z vsemi našimi demokratičnimi režimi, ki so v nevarnosti. Predstavil bom deveti, deveto poglavje letnega poročila računskega sodišča, ki se osredotoča na uh, odhodke evropskih inštitucij za 2013 šlo je za 10,6 milijard evrov, kar predstavlja 7 odstotkov vseh plačil za leto 2013. Tu je šlo zlasti za eh, stroške človeških eh, verov, pa tudi za informacijsko tehnologijo, komunikacije in tako dalje. Za Namen revizije 2013 je sodišče pregledalo 153 transakcij za vse inštitucije in agencije Evropske unije. Od teh transakcij se je 137 transakcij nanašalo na komisijo, parlament in pa službo za zunanje delovanje. Preostalih 16 transakcij pa se je nanašalo na eh, druge, eh, druga telesa, torej na svet, na odbor regij, eh, ekonomski in socialni odbor in pa sodišče Evropske unije. Šlo je za preverbo nadzornih eh, sistemov in za 2013 eh, so bile inštitucije, ki so bile predmet pregleda, komisija in pa sodišče Evropske unije, na to pa je, smo pregledali tudi Evropski svet eh, in pa za 2014 in 2015 pa bodo še druge inštitucije predmet tega pregleda. Torej, spoštovana predsedujoča, spoštovani eh, poslanci, rezultati za 2013 so bili naslednji. Torej, podobno s prejšnjimi leti eh, je eh, rezultat pozitiven transakcije, ki se nanašajo na administrativne in druge odhodke za 2013, so, bili, so bile pravilno izvedene in eh, zakonite. Torej 15 od 153 transakcij, ki so bile predmet pregleda, eh, so bile, so pokazale, da je prišlo do stopne napak enega odstotka, medtem ko za 2012 je bila ta stopnja nič odstotkov. Kar se tiče EU eh, inštitucij in pa agencij, naj povem, da pri 16 institucij in agencijah ni prišlo do nobenih eh, napak. Kar se tiče sistemov, eh, sodišče ni našlo nobenih eh, napak eh, pri postopkih javnih naročil eh, sodišča Evropske unije. To tudi ni prišlo do nobenih priporočil, ki bi jih računsko sodišče izdalo. Glede na priporočila iz prejšnjih let bomo pregledali v letih 2014 in 2015 tudi izvedbo teh priporočil. Torej, zahvaljujem se vam za vašo pozornost in sem vam na voljo za vprašanja oziroma pojasnila, ki bi si jih želeli. Hvala lepa, poročalec pri nas je gospod Črnecki, ki bo sedaj dobil besedo. Rada bi začela z Evropskim sodiščem. Eskobar, prosim. Merci beaucoup, madame la présidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa odboru za proračunski nadzor, hvala lepa poročevalcu za to priložnost, da lahko danes odboru predstavimo glavne rezultate našega dela za 2013. Veste, kako pomembno je za sodišče EU eh, dialog eh, z vašim odborom. Poročilo je z vsebinskega vidika izčrpno in vemo tudi, da zelo podrobno sledimo priporočilom vašega odbora. Leto 2013 je za sodišče pomembno z vidika zelo intenzivne uporabe sredstev, torej eh, tako eh, proračunskih eh, sredstev, kaj predstavlja 98 eh, odstotkov, kot eh, tudi za uporabo sredstev za zaposlovanje, kar tudi predstavlja 98 odstotkov. To pomeni, da smo praktično uporabili vsa sredstva, ki so bila instituciji namenjena. To kaže tudi na pomembno ulogo, ki jo za nas odbor igra pri našem delu. Torej, sodišče je eh, vedno zelo eh, pozorno izvajalo vsa ta priporočila in zato smo zelo veseli, da eh, računsko sodišče ni imelo nobenih pripomb grede dejavnosti sodišča Evropske skupnosti oziroma Evropske unije za 2013. Kar pa se tiče sedaj. Um, naše eh, sodne dejavnosti, moramo ugotoviti, da je eh, prišlo v letu 2013 do zelo, zelo velikega eh, porasta zadev, ki se odvijajo pred našim sodiščem, sicer 15 odstotkov v primerjavi s prejšnjimi leti. In to breme eh, je nekaj, na kar se sodišče ne more odzvati. Torej, sodišče mora obravnavati vse zadeve, ki se pred njim pojavijo, ampak eh, moramo pa preprečiti, da bi prišlo do eh, zaostankov. In za sodišče, za obdobje 2007-2008, 13, torej ugotovimo, da je prišlo v primerjavi s temi leti do eh, porasta 30 do 40 odstotkov primerov pred sodiščem. Leto 2013 je bilo eh, prvo leto uporabe novega poslovnika Evropske eh, unije, ki je bil popolnoma na novo napisan leta 2012 torej v letu 2013 smo tudi povsem preuredili eh, postopek. Veste, da eh, vse te spremembe zahtevajo tudi eh, potrditev sveta, torej vsi ti novi postopki bodo začeli veljati 2000, leta 2015 prav tako tudi sodišče za uslužbence je bilo predmet takega pregleda in tudi njihov poslovnik eh, bo kmalo začel veljati. Leta 2011 je eh, sodišče EU že predlagalo eh, svetu in pa parlamentu zelo pomembno reformo, ki izhaja iz tega zelo velikega porasta število števila zadev pred sodišči, zlasti sodiščem prve stopne. Torej, predlagali eh, smo eh, sedaj 12 eh, sodnikov, kajti na ta način bomo imeli dovolj človeških verov za obravnavo vseh teh novih in kompleksnih zadev, ki se pojavljajo pred sodiščem. Torej, odbor za pravne zadeve parlamenta nas je podprl, ampak žal pa pred svetom nismo uspeli doseči tega eh, soglasja, zato ker se države niso mogle zediniti glede sistema imenovanja teh eh, sodnikov. Torej še vedno čakamo na potrditev sveta in upam, da bomo našli k malu lahko primerno rešitev. Torej, to je prvi korak eh, strani sodišča, torej reforma eh, samih eh, besedil. Drugo pa je optimalna uporaba virov, ki jih imamo na voljo in sicer na dveh področjih, na jezikovnem področju, kajti sodišče EU dela v 24 uradnih jezikih. In tu so bili sprejeti ukrepi, s katerimi bi čim bolj omejili breme eh, večjezičnosti, torej naj si bo pri organizaciji služb za tolmačenje in za prevajanje z uporabo naprimer mm, neodvisnih Eh, prevajalcev in tolmačev in tako dalje. Po drugi strani pa gre za ukrepe, s katerimi bi želeli čim bolj omejiti število dokumentov, ki jih je treba prevesti oziroma sprejemanjem ukrepov, s katerimi se omeji dolžine dokumentov. Torej, toliko glede prevajanja. Drugo pomembno področje pa je informatika in tu je sodišče že od leta 2010 eh, začelo prehajati na uporabo elektronskih eh, dokumentov. To pomeni, da so naprimer vse izmenjave dokumentov z različnimi stranmi sedaj eh, v elektronski obliki in to nam je omogočilo zelo pomembne prihranke in tudi v zadnjem letu smo prešli iz um, papirne oblike sodne prakse v elektronsko obliko sodne prakse in tudi to nam ogoča zelo pomembne prihranke pri izdajanju teh eh, del in pa eh, tudi pri njihovi hrambi. Torej, omenil sem ti dve področji, torej informatike in pa eh, prevajanja oziroma tolmačenja. Na to pa gre še za sodelovanje med različnimi oddelki. In ta, to sodelovanje nam je omogočilo tudi pripravo boljših eh, računalniških orodij, s katerimi lahko še izboljšamo tako eh, administrativna orodja, kot eh, naprimer, ki se nanašajo na človeške vere in na finance, pa tudi na orodja, ki se nanašajo na prevajanje. Na to pa še nekaj besed eh, o eh, zaposlovanju, torej za 2013. Sodišče se je odreklo enemu odstotku eh, svojih zaposlenih, tako kot druge inštitucije. To je predstavljalo 20 delovnih mest in na ta način smo tudi uspeli uh, zabeležiti določene prihranke in zlasti na področju torej, kabinetov sodnikov. In to je bilo vse izvedeno torej, znotraj inštitucije, za službe inštitucije. In v primerjavi z drugimi inštitucijami je tu sodišče utrpelo večjo škodo eh, in to tudi do neke mere ogroža delovanje teh služb, kajti gre res za uh, ključna delovna mesta. Ampak eh, sodišče Evropske unije eh, še naprej sledi tem ciljem boljše učinkovitosti, racionalizacije in zelo cenimo podporo Evropskega parlamenta, tako v odnosu do proračunskih vprašanj, torej odbora za nadzor proračuna, kakor tudi za zakonodajne reforme, ki jih je sodišče predstavilo zlasti odboru za pravne zadeve parlamenta. Sem vam na voljo za vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Generalni sekretar. Želela sem, da bi najprej slišali predstavitve vseh institucij, vendar pa sedaj dobi besedo generalni sekretar računskega sodišča, vendar pa čez pet minut bomo imeli minuto tišine. To je želja predsednika parlamenta, to bomo seveda podprli. Upam, da boste to upoštevali. Prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. bom prekinil svojo predstavitev za minuto mavka. Torej, na hitro bom predstavil dejavnost Računskega sodišča za 2013. Torej, prejeli smo 77 poročil in osredotočili smo se torej, zlasti na eh, to, da to predstavlja približno 70 odstotkov povišanja števila poročil v zvezi z letom 2008. Izvedli smo inšpekcije na terenu in v letu 2013 smo imeli več kot dva, zelo veliko eh, število tudi pregledov na terenu. Obiskali smo 28 eh, držav eh, članic, pa tudi tretje države, eh, kjer se izvajo programi iz proračuna EU. Torej, teh 77 poročil je bilo izbranih na Eh, osnovi tveganja in pa tudi na osnovi um, pomembnosti za odbor za proračun. Torej, pripravili smo eh, posebna poročila na področju prometa, eh, razvoja podeželja. Na, sploh na področju razvoja, kajti to je zelo uh, pomembno področje za Evropsko unijo. Uh, pa tudi v zvezi z eh, vprašanji, ki so povezane eh, z finančno krizo. Prav tako je bilo pripravljeno tudi eh, posebno poročilo v zvezi z prejšnjimi segmenti. In indikatorji upravljanja eh, sodišča so bili pozitivni za leto 2013, torej poročila so bila ocenjena kot eh, dobra, pozitivno, porabniki so jih pozitivno ocenili. In eh, zlasti komisija je tudi zelo dobro sprejela poročila, priporočila. in eh, pozdravljamo tudi boljše usposabljanje naših revizorjev, kajti to omogoča eh, profesionalnost naše inštitucije. Treba pa je eh, izboljšati še roke izvajanja teh poročil, priprave teh poročil. Poskušali smo skrajšati ta obdobja za priprave poročil, ampak nismo še povsem zadovoljni in upam, da bomo to lahko še izboljšali v letu 2014. Bomo pa še naprej sledili ciljem eh, sodišča in izboljšavam na tem področju računsko sodišče želi biti res model za uporabo virov, tako človeških kot drugih. Torej, sami smo eh, zmanjšali to za pet odstotkov eh, število oseb, ki delajo za nas. Eh, v zadnjih šestih letih smo znižali tudi eh, obseg eh, zaposlenih za tri odstotke. In eh, na splošno lahko rečem, da je poročilo zunanjih revizorjev pozitivno in da smo izvedli velik del vseh priporočil notranjih revizorjev za izboljšanje upravljanja. Kar se tiče uh, Eh, situacije, ki izhaja iz finančne krize in pa izvajanja evropskih projektov. Eh, člani računskega sodišča se zelo dobro zavedajo, eh, da potrebujemo učinkovit postopek revizije in zato je potrebno povečati produktivnost, izboljšati delovanje računskega sodišča in uh, izboljšati splošno učinkovitost pri pripravi teh eh, priporočil. Torej imamo zelo ambiciozen program reform, ki bo eh, pripravljeno leto, oziroma ki je bil pripravljen v letu 2014 in kopije eh, tega besedila boste tudi dobili. In to imamo tudi poročilo gospe Ajale Sender. Uh, pa tudi interno analizo samega računskega sodišča, torej vsa ta besedila boste tudi v informacijo dobili. Želel bi povedati samo to, da bodo šle reforme v smer, vas smem prekiniti. Torej, dogovorili smo se, da bomo v čast včerajšnjim žrtvam in da izkažemo solidarnost s Francijo in temeljnim soboščinam, imeli minuto moka. Stanimo, prosim. Hvala lepa. Gospod Garcija, zelo veliko napetih stvari ste že povedali, tako da prosim, kar nadaljujte. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Samo na, za konec naj povem, kakšni so cilji tega ambicioznega programa reform računskega sodišča. Torej, želeli bi bolj učinkovit učinkovito uporabo eh, sredstev. Želeli bi zagotoviti večji vpliv eh, zlasti v upoštevanju interesov tudi Evropskega parlamenta. Želeli bi izvajati naše delo eh, enako, na enaki ravni kakovosti, seveda bolj učinkovito in bolj hitro. In prav tako bi želeli redno obveščati Naj eh, zaključim s tem, da je eh, pripravljeno tudi letno poročilo naših dejavnosti in da smo vam povsem na voljo za kakršne koli dodatne informacije, ki bi si jih morda želeli. Hvala. Hvala lepa. Nadaljujemo z Ekosokom. Prosim, generalni sekretar. Eh, Hvala lepa. Predsednica poročevalec, spoštovane poslanke in poslanci, zelo nakratko o dejavnostih Ekosoka leta 2013. Sprejeli smo 200 mnen in poročil, od katerih jih je 84 prišlo iz Evropskega parlamenta in 13 jih je zahtevalo predsedstvo Evropske unije in komisija. 178 posvetovanj zaslišanj smo organizirali s civilno družbo v Bruslju, v EU in druge. Naši člani so sodelovali tudi na zelo veliko mednarodnih sestankih na visokih ravneh in na konferencah. Več o tem lahko vidite v našem letnem poročilu o dejavnostih. Kar se tiče proračunskih in finančnih dejavnostih, smo si zelo prizadevali, da bi se prilagodili izjemnim ekonomskim, finančnim in proračunskim razmeram v EU, socialno gospodarstvo, civilne družbe, države članice, vsi se soočamo s tem. Oblikovali smo naš proračun v okviru, ki ga je zadala komisija, svet in parlament in sledimo kazalnikom in smernicam komisije. Znižali smo že in bomo še nadaljevali zniževanje števila osebja za en odstotek v naslednjih petih letih in bomo privrčevali to, kar je zapisano v poslovniku. Prav tako bomo zamrznili odobritve, z izjemo plače za uslužbence, to je tudi v okviru pravil, ki jih imamo v Evropski uniji. Leta 2013 se je proračun povečal za en odstotek, 2014 smo potem, 2012 smo imeli zamrzen proračun in 2014 se je proračun zmanjšal za 1,19 odstotkov. Ecosoc se bo še naprej osredotočil na administrativno učinkovitost in namenil še prav posebno pozornost poglobljeni reviziji obstoječih virov, možno boljšo uporabo virov, sinergij in usklajevanj. Sodelovali smo z oborom regij, administrativno gledano, in to vse od leta 1994, ko sta bila oba razpostavljena. Sedaj imamo sedemletni sporozum o sodelovanju. To je najtesnejše administrativno sodelovanje, kar ga imamo med dvema institucijama v Evropski uniji. Imamo dva skupna direktorata. Po tem dogovoru so človeški in finančni viri, kar se logistike, varnosti, IT in tolmačenja združeni, kar ustvarja velike sinergije in omogoča znatno privrčevanje, ne da bi zmanjševali uspešnost katere od institucij. Približno polica osebja v obeh odborih dela v teh skupnih službah. Odboregi in Ekosok sta nedavno skenila tudi sporozum o sodelovanju z Evropskim parlamentom. V okviru tega sporozuma bo osebje iz obeh odborov na voljo tudi parlamentarni raziskovalni službi in to bo potem na voljo tudi obema odboroma. Te sinergije bodo vodile do nadaljnih prihrankov in predvideno je, da bo sodelovanje podaljšan razširjeno na druga področja. Kot v prejšnjih letih je računsko sodišče za finančne leti 2014 za finančno leto 2014 dobilo pozitivno oceno. Še naprej bomo skušali biti administrativno očekoviti, pregledni. Se pa v polni meri zavedamo, da je odgovorna in učinkovita raba virov eden ključnih sredstev za vzpostavljanje zaupanja evropskih državljanov. Zavezani smo dialogu z oborom za proračunski nadzor s poslankami in poslanci. Odprti smo za vprašanja in pripombe. Hvala lepa. Hvala lepa. To je bil vaš prvi nastop tukaj v našem odboru. Zato vas prisrčno pozdravljamo, prav tako tudi gospoda Bojaneka iz odbora regije. Veseli nas, da ste z nami. Prosim. Um, good morning, um, Dobro jutro, predsednica. Dobro jutro vsem v odboru. Hvala lepa za dobrodošljico. Veselimo se sodelovanja z vami tudi v tem kontekstu. Naj podam kratek pregled političnih prednostnih nalog 2013. 2013 je odbor regij sprejel 73 mnen sedem resolucij na različnih političnih področjih, še prav posebnega pomena za lokalne organe oblasti. Naj se omenim samo na en primer. Sedem mnen je bilo posvečenih zakonodajnemu svežnju o kohezijski politiki za leto 2014 do 2020. Predvsej predlogov je bilo potem tudi v končni uredbi. Kar se tiče političnega vpliva Bora Regi, smo imeli precej poročil. Tesnejše sodelovanje z Evropskim parlamentom je za nas ključnega pomena. Odbor regiji o partnerstvu z ECOSOKom je v polni meri zavezan izvajanju tega sporazuma. To bo prispevalo tudi k ocenju vpliva na regionalni in lokalni ravni in bomo tako omogočili večjo zdržljivost s odpori Evropskega parlamenta. Skupaj z Ekosokom, moj no, kolega je to že omenil, je odbor regij posojal osebe na prostovoljni podlagi skupnim prevajalskim službam in Centru za iskovanje Evropskega parlamenta. Tako da iščemo na danes energije na administrativnem področju. Šesti mandat, februarja 2015 bomo začeli šesti mandat odbora Ligi. Nadrevali bomo s posvetovalno vlogo, kot je to zapisano v pogodbah, istočasno pa bomo skušali igrati vedno pomembnejšo vlogo v medinstitucionalnem ciklusu, da bi se lotili najpomembnejših teritorijalnih izzivov evropskih politik. S svojim delom in s tem, da predstavljamo regionalne in lokalne oblasti, bomo zagotovili, da se javnost bolje zaveda sprejem, postopko sprejemanja evropskih politik. Sedaj pa še administrativni del. Odbor regij je seveda zavezan k temu, da bomo izboljševali naše administrativno delovanje, imamo politiko več jezičnosti, ki je učinkovita od leta 2013, smo precej znižali stroške za prevajanje, sprejeli smo precej ukrepov, omejili smo strani, nekaterih tipov dokumenta ne prevajamo več in tako dalje. Skupni direktorat Ekosok eh, odbor regij doživlja korinte spremembe. Tako bomo osvobodili vire in lahko posojali osebje tudi Evropskem parlamentu, Centru za raziskave. Uvajamo nov upravljalski načrt, zato da bi bolje upoštevali proračunsko zahtevo N plus 1. Politične administrativne naloge so pomembne, potrebno jih je razviti tako, da bomo zajemali vsa leta tudi en plus ena. Direktorati plačujejo določen davek glede na to, koliko privačujejo in potem se to vrne, kako uspešni so. En odstotek se vrne, še en odstotek pa se potem razdeli med direktorati, glede na postopek pregleda in glede na administrativne prednostne naloge odbora regije. Nadalje. Tudi izvajamo proračun temeljdeč na dejavnostih, podoben tistemu, ki smo ga imeli pred nekaj leti že v računskem sodišču. Tukaj razvijamo ta sistem, ki je preleven specifiki manjši evropski instituciji, samo administrativnim, ne pa operativnim proračunom. Novi sistem ponuja tako politično kot administrativno raven razvoja in imamo bolj pregleden način izvajanja proračuna. Še en ukrep je pomemben. Vse čas nadzorujemo proračun, imamo mesečni nadzor, za velike postavke in potem imamo dejanske številke, ki jih dopolnjujejo tudi številke, ki jih dobimo potem po umestnem pregledu. In to zajema vse postavke. Kar se spremljanja razrešnice tiče, je resolucija za leto 2012 nekaj, kar je potrebno omeniti. Priporočilo Ačanskega sodišča smo upoštevali, to je v naši centralni podatkovni bazi in kar se tiče izvajanja teh priporočil, se to stalno nadzira. Informacije o spremljeno so na voljo v sekciji 30 letnega poročila o dejavnostih za leto 2013. Kar se notranje revizije tiče, pa naj omenim, da kot spremljanje razrešnice za leto 2012 imamo revizijski odbor v Boro regiji, se stri s petih članov odbora regij in podpira jih zunani strokovnjak, nekdani generalni direktorat Evropske komisije. Ta revizorski odbor spremlja notranje delo revizorjev in spremlja tudi priporočila, priporočila seveda tudi računskega sodišča in organov, ki podeljujeta razrešnico vsakega odbora prispeva k učinkovitosti in uspešnosti notranjega internega sistema revizije v odboru regij. Kot v prejšnjih letih je letno poročilo o 2013 eh, občinsko tako, da ne sobuje negativnega mnenja o odboru regij. To je naše poročilo. Predsednica, hvala lepa za vabilo, za nasvete v zadnjih letih in veselimo se sodelovanja tudi v prihodnje. Seveda pa sem na voljo za kakršnokoli nadaljne vprašanje. Hvala. Mi se zahvaljujemo vam. Sedaj pa Harden, generalni sekretar varohinje človekovih pravic. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da spregovorim v odboru. Varohinja namenja velik pomen dialogu z Evropskim parlamentom, še prav posebno s tem odborom. In Gerhard Grill, direktor, ki je odgovoren tudi za finance in kadrske zadeve z mano, in Alessandro Del Bon, vodja unite za osebje. In proračun, ta sedi še nekoliko dlje na moji levi. O tej začetni predstaviti, bi najprej želel spregovoriti o priporočilih, ki so bila podana v razrešnici parlamenta 2012. Potem bom podal nekaj splošnih pripomp o letu 2013 kot letu tranzicije za institucijo varuha človekovih pravic. V deveti točki leta 2012 je bilo zahtevano, da izvedemo priporočila notranjih revizorjev, da izvedemo nekatere ukrepe. To smo storili in poročilo notranjih revizorjev je sklenilo, da so ti ukrepi bili uspešno izvedeni. Deseta točka resolucije 2012 je pozvalo k povečevanju odstotka glede spremljivosti pritožb, da se v tem odloči v enem mesecu. To nam je uspelo. Odstotek se je dvignil z 85 odstotkov leta 2012 na 98 odstotkov leta 2013. Naš ključni indikator pa govori o tem, da moramo doseči 90, torej dosegli smo 89, ne 98, se upravičujem. In tukaj imamo še nekaj manevrskega prostora. Prav tako bi naj v enem letu zaključili 70 odstotkov vseh primerov. To smo presegli, dejanska stopnja je bila 73 odstotkov. Kar se tiče zaključka postopkov 18 mesecev, pa smo se tudi izboljšali v primerjavi z letom 2012 iz 79 na 81 odstotkov. Vendar pa to še vedno ne dosega cilja 90 odstotkov, ki smo si ga zadali za cilj, torej moramo praviti še nekaj dela kar se tiče pospeševanja reševanja pritožb. 15. točka resolucije 2012 poziva k bolj natančnemu pregledu dejavnosti v letnem poročilu dejavnosti, kar se tiče komunikacije. To smo ponudili za leto 2013, tako kar se tiče porabe, kot tudi razporeditve človeških virov. 2014, kot sem omenil, je bilo leto tranzicije za nas. Varoh, ki je bil do takrat se je upokojil in potem je parlament izbral novo varohinjo. Naslednji teden bo varohinja predstavila poročilo o rezultatih dela za leto 2014 na plenarnem zasedanju v Strasburgu spremembe so imele neposredne posledice za prvo postavko našega proračuna in to smo lahko potem uredili mm, s transferjem med postavkami. Omenil sem sodelovanje s Fundacijo za kakovost in upravljanje. To nam je pomagalo, da smo si zadali boljše cilje v večletni strategiji varohinje človekovih pravic. To je operativni okvir, tako to imenujemo. Za leto 2014 smo to vključili v letno poročilo dejavnosti kot del razlag, kako namenjamo vire, ki nam jih nudijo proračunski organi. To je bilo storjeno. Upam, da je to koristno, še prav posebno, kar se tiče naše komunikacijske enote. Operativni okvir nam je tudi pomagal, da smo ugotovili, kje je potrebno razviti naše postopke, jih pregledati, da bi dosegli cilje, ki smo se jih zadali. Naprimer, na začetku prejšnjega leta smo ukrepili postopek za sistemske preiskave na lastno pobudo, tako da bi ukrepili našo sposobnost, da proaktivno odkrivamo ta vprašanja in razvijamo celovit program, ki se dotika strateških ciljev. Ta sprememba je že prinesla rezultate veliko pa je še v pripravi. Hvala lepa za vašo pozornost. Se vam pa seveda na voljo. Skušal bom odgovoriti na vse vprašanja, ki jih imate. Hvala. Hvala lepa za Evropskega varuha osebnih podatkov. Prosim, generalni sekretar. Hvala lepa, predsednica. Kot veste, je Evropski varuh osebnih podatkov neodvisni organ zaščite osebnih podatkov smo najmanjša in najmlajša evropska institucija. 2004 smo bili vzpostavljeni. Dvoje glavnih dejavnosti imamo, ki jih merimo po kazalnikih. Najprej, da nadzorujemo in zagotovimo vlast osebnih podatkov, zasebnosti, ko evropske institucije in organi obdelujejo moje ali vaše osebne podatke in svetujemo zakonodajalcu glede predlogov po novi zakonodaji, da bi zagotovili, da se varstvo osebnih podatkov spoštuje in da je to vključeno v zakonodajo Evropske unije. Kar se tiče spremljanja razrešnice 2012, smo skušali vključiti priporočila. Naše delo smo začrtali v poročilo gospodu Črnickemu in sedaj bi za trenutek rad izpostavil glavne točke, ki smo jih zapisali v tem poročilu, v tem dopisu. Specifično, kar se tiče priporočil parlamenta za izboljšave našega urada. Če se gledamo tretjo točko, resolucijo, izvajanje proračuna, kar se tiče obveznosti. To smo izboljšali primerjavi s prejšnjim letom. 2013 imamo 96,1 odstotka, prejšnje leto smo imeli manj. Če se gledamo četrto točko, to je izvanje proračuna, kar se tiče plačil, odobritev za plačila, tukaj smo se precej izboljšali v zadnjih štirih letih. Vzpostavili smo nov bolj očinkovit sistem nadzora proračuna v leta 2011. Upajmo, da bomo lahko do naslednjega leta poročali, da smo se z 89 odstotkov iz leta 2011 izboljšali na več kot 90 odstotkov. O tem poroča naslednje leto. Sedaj pa je enajsta točka resolucije. Ta govori o odprtih priporočilih. JAS v poročilu. Lahko poročam zadovoljstvom, da smo vsa priporočila izvedli. Imeli smo eno priporočilo, priporočilo 18, da zagotovimo varnost pritožbenih podatkov. To je seveda zelo pomembno priporočilo. To je bilo še odprto, sedaj pa smo to tudi zaključili glede na tri specifične ukrepe, ki smo jih izvedli. Pritožbe so sedaj na voljo našemu osebju samo pod določenem sistemu dostopa, prav tako smo se dogovorili za nadzorni sistem in tudi naš sistem upravljanja s primeri je sedaj že operativen. Gospod predsednica, ta sistem je bil omenjen še pa posebno v sedmi točki resolucije lani. To sedaj pripravljeno od oktobra 2013 in to je nekakšen centralni depozitorij za te pritožbe in to streza priporočilo IAS. Naj še nekaj povem o tem, dve točki. To povečuje našo učinkovitost, ker tako lahko hitreje in bolj učinkovito dobimo informacije, ko imamo identifikacijo po profilih, torej laže iščemo in drugič. Tako imamo popolno varnost, dobro, popolno varnost, najboljšo varnost, kar je možna na podlagi sistema upravljanja s pravicami do dostopa do teh podatkov. In to je velika izboljšava v primerjavi s tem, kar smo imeli prej. Ko se bomo čez leto spet vrnili in gospod predsednica bom poročal o tem, kako trenutno povečujemo funkcionalno, še prav posebno, kar se poteka dela, tiče, da smo še bolj učinkoviti. Sedaj pa. 12. točka resolucije, ki govori o ključnih indikatorjih uspešnosti, ki smo jih prvič uveljavili leta 2013, zato da bi nadzorovali naše delo in poročali o tem, kako učinkovito uporabljamo naše vire. Naj spomnim na začetek govora. Šest od teh desetih ključnih indikatorjev, ki smo jih uveljavili, se navezuje na naše dve ključne dejavnosti. Spodbujanje kulture varstva osebnih podatkov in zagotavljanje, da se podatki spoštujejo v zakonodaji Evropske unije. Te kazalnike nadzorujemo in jih ocenujemo dvakrat letno in ugotovili smo, da imamo pozitiven trend. In mislim, da pravni ukrepi niso potrebni. Naj povem, od teh desetih kazankov so trije temeljni, teh še nismo ocenili, to bomo storili 2014, sedem pa smo jih lahko že ocenili. In tu smo dosegli ali presegli naše cilje v šestih dejavnostih, prej eni pa nam je spodletelo, kar nam torej da svobodo, da smo naslednje leto boljši. Še enkrat, si bomo na podlagi izkušenj, ki jih imamo s temi kazalniki, skušali ugotoviti, ali jih lahko prilagodimo glede kakovosti in ne samo količinsko. In potem končno naj spomnim, da je računsko tišče ni podalo pridržkov, kar se tiče naših računov in kar se tiče letnega poročila o dejavnosti. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa zdaj bi tudi svet lahko dobil besedo. To je tisti trenutek. Ugotavljamo pa, da ni nikogar. Zato bo sedaj dobil besedo Rišar Čanecki. Prosim. Najlepša hvala, gospa predsednica. Popolnoma se strinjam z vami. Zares je hladno v tej dvorani. Tako vi kot tudi mi vidimo, da je proračunski nadzor lahko nevaren tudi za nas osebno. Hvala vsem za zelo zanimive in dobre predstavitve. Hvala vsem gostom. Sam pa imam nekaj konkretnih vprašanj za predstavnike evropskih institucij. Prvič. Najprej vprašanje za predstavnika sodišča EU. V vašem letnem poročilu dejavnosti za leto 2013 je nakazano, da je bilo leto 2013 najbolj produktivno leto sodišča EU in njegovih pravosodnih dejavnosti z najvišjo številko uh, končanih primerov. Kakšne so bile razlike v primerjavi z letom 2012? Drugo vprašanje bi namenil predstavniku Evropskega računskega sodišča. V zadnjih letih je v poročilu parlament obžaloval nekolikšno povečanje števila eh, delovnih mest v primerjavi s prejšnjimi leti. Katere ukrepe je sodišče sprejelo, da bi zmanjšali prazna delovna mesta? Potem pa še vprašanje za predstavnika ekonomsko-socialnega odbora. Katere okoljske ukrepe je ekonomsko-socialni odbor sprejel, da bi dosegel certifikacijo EMA? Imam tudi vprašanje za predstavnika odbora regij kakšne ukrepe izvajate, da bi uh, uspešno izvedli priporočila odbora KONT? Žal mi je, nekaj časa meni bilo med predstavitvijo uh, predstavnika Evropske varuhinje človekovih pravic in morda ste o tem že spregovorili, ampak moje vprašanje se glasi, katere ukrepe je Evropska varuhinja sprejela, da bi, certi, da bi pridobila certifikat Evropske fundacije. za ohranjanje kakovosti. In potem še vprašanje za predstavnika Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Zanima me, ali bi lahko razložili organizacijo uh, in vlogo sekretarjata Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Prav tako imam vprašanje za predstavnika Evropskega sveta, vendar pa na tem mestu nihče ne sedi danes. Tako toliko z moje strani. Hvala. Dobro, bomo začeli kar po enakem vrstnem redu. Gospod Escobar, eh, sodišče EU, izvolite. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, število zaključenih zadev v letu 2013 v primerjavi z 2012 se je povečalo za 13 odstotkov. Torej 13 odstotkov. Torej 13 odstotkov več primerov je bilo rešenih za vsa tri sodišča. Uh, in, uh... Če vas zanima celotno število primerov za leto 2013, smo jih imeli 1500. 87 eh, primerov, ki so bili rešeni v primerjavi s 1404 zaključenimi oziroma rešenimi primeri leta 2012. Hvala. Še kakšno vprašanje na, za pozavesti v odzivom? Zdi se, da ne. Eh, vprašanje uh, poročevalke za Evropsko računsko sodišče. Dobro, predstavnika ni, potem pa je na vrsti predstavnik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Yes, uh, da, postavili ste nam vprašanje glede EMAS. Od leta 2008 vzpostavljamo oziroma zagotavljamo skladnost s sistemom EMAS. Gre za skupno schemo, ki smo jo razvili z odborom regi. Če sem vas prav razumel, želite konkretne podatke o naši uspešnosti, o tem, kaj smo dosegli, ali nam je leta 2013 uspelo doseči ustrezne rezultate. Glede plina lahko povem, da smo uspeli znižati za 51 odstotkov porabo primerjavi z letom 2008. Pri vodi nam je uspelo znižati porabo za 38 odstotkov primerjavi z letom 2009. Pri elektriki pa lahko povem, da smo dosegli 21 odstotno znižanje primerjavi z letom 2008. In 100 odsto, eh, uporabljamo 100 odstotno zeleno električno energijo. Zdi se mi, da so to dobri argumenti, da se obnovi oziroma podaljša nazad certifikacija EMAS, saj izkazujemo dobro rezultate na področju okoljskega upravljanja in smo pri tem konsistentni. Ne le naš odbor, temveč tudi odbor regi. Hvala. Se opravičujem. Eh, nisem vas opazila. Izvolite. Bueno, eh, Hvala lepa. Torej, v odgovor na vaše vprašanje bi želel povedati naslednje. Računsko sodišče je bilo eh, zelo dejavno pri rekrutiranju, torej preko EPSA. Prav tako smo organizirali tudi specifičen razpis za Luksemburg, torej za institucije, ki imajo sedež v Luksemburgu in izkoristili smo tudi vse možnosti, ki nam jih omogoča torej pravilnik o funkcionarjih. Želeli smo, da bi bila naša institucija tudi eh, zaznana kot veliko bolj privlačna, torej eh, poskušali smo uvesti nekatere ukrepe, s katerimi smo to dosegli in na ta način eh, prepričali več eh, oseb, da delajo za nas. V letu 2013 smo tako lahko pritegnili več ljudi, 2014 še več, kar pomeni, da sedaj zapolnjujemo 98 odstotkov delovnih mest. Seveda pa obstajajo še osebe, ki eh, so šle v druge inštitucije oziroma ki so se upokojile in to sta ta dva manjkajoča odstotka. Bojanek, pite. Gospod Bojanek, odbor regi, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Priporočila, ki jih je izdal vaš odbor, odbor KONT, o tem ste spregovorili. Eh, to je povezano tudi z razpravo o razrešnici. Vse to je pri nas zabeležila proračunska enota v srednjo podatkovno bazo. Napredek pri izvajanju priporočil se prav tako spremlja in beleži. Prav tako izvajamo tudi priporočila Evropskega računskega sodišča. Podrobne informacije o nadaljem razvoju pa eh, lahko najdete v našem letnem poročilu o dejavnostih eh, za leto 2014 v razdelku 3.1. Kar pa se tiče priporočil eh, interne revizijske službe za odbor regij, to sem že omenil v uvodu, je to za leto 2013 eh, smo pripravili eh, povzetke, kako se to izvaja in tudi to je na voljo. Hvala lepa, predstavnik Evropske varuhinje človekovih pravic. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Ukrepe, ki jih je varuhinja človekovih pravic izvajala, da bi dosegla eh, certifikacijo EFQM. Takole. Eh, sodelujemo z Evropsko fundacijo za ohranjanje kakovosti, a ne le samo zaradi tega, da bi dosegli certifikacijo. Naš cilj je izboljšati učinkovitost uspe in uspešnost ter kakovost našega dela. Certifikacija je le nekakšen stranski proizvod naše uspešnosti in kakovosti, ne pa izključni cilj, na katerega bi bili osredotočeni. Kot drugo naj povem, da po mojem mnenju obstajata dva načina za uspeh in za ohranjanje kakovosti. Prvi je metodologija in nabor orodij. Vendar pa zato ne obstaja vnaprej določena formula, ki bi jo lahko uporabljali. Vedno gre za uh, skupek zamisli, o tem je treba razmisliti ter inteligentno uporabljati uh, to, kar najbolje ustreza vaši organizaciji. Drugič. Ne gre le za, naj, za uh, vrhovno upravo, ki se ukvarja uh, Eh, s fundacijo. Treba je zajeti celotno organizacijo. Vsem je treba dati občutek, da lahko zagotovijo spremembe, ki so potrebne v procesu. Eh, bolj specifično za leto 2012 smo načrtovali in uspešno eh, zaključili tri projekte, ki so bili zelo pomembni. Eh, s tem eh, izvedli smo vprašalnik o feedbacku. Eh, pregledali smo, kako obravnavamo pritožbe in poskušali vse te postopke pospešiti. Uspešna zaključitev teh projektov, kar je vključevalo tudi odgovornost določenih vodij enot, da uh, hitro zaključijo vse postopke in uspeh, ki smo ga dosegli, uh, zato je zaslužna seveda tudi uprava. Leta 2013 pa smo en cel dan preživeli s celotnim osebjem, eh, kjer smo ocenjevali naše notranje delovanje na načelih fundacije EFQM ter opredeljevali prednosti in slabosti naše organizacije. Fundacija e FQM in njihovo osebje nam je povedalo, da smo po njihovem mnenju pripravljeni ter da se lahko prijavimo za certifikacijo na naslednji ravni smo se pa odločili, da takrat tega še nismo uložili. Saj smo se uh, šele ukvarjali z zgodnjimi stopnjami nove strategije in nismo bili na koncu na novo pripravljene strategije. Tako da bomo morda se s to možnostjo poigrali leta 2015 ali pa leta 2016 ko bo Evropska varuhinja človekovih pravic pripravila tudi novo strategijo z naslovom Na poti do leta 2019. Obrečujem, če sem eh, govoril nekoliko dalj časa, ampak gre za zelo pomembno vprašanje. No, mi smo vam pa tudi z veseljem prisluhnili. Izvolite. Hvala, predsednica. Eh, gospod poročevalec, če sem vas prav razumel, eh, ste me spraševali, kako je organiziran naš sekretarijat. Naj se odzovem. Eh, uredba 45 skozi 2001 pravi, da se organizacija vzpostavi tako, da ima dva člana, nadzornika in namestnika nadzornika, potem odstavek 4 pravi, da tema pomaga sekretarijat. Leta 2010 je Evropski nadzornik za varstvo podatkov spostavil formalnejšo strukturo sekretarijata. Zdaj imamo izvršnega direktorja, to sem sam, potem pa še štiri enote. Ena enota se ukvarja z osnovnimi funkcijami svetovanja v zvezi z zakonodajo, druga z osnovnimi funkcijami nadzora, tretja eh, je zadolžena za komunikacijo, četrta pa za proračun, eh, administracijo in sredstva. V našem pismu, ki smo vam ga poslali, smo že poročali na podlagi resolucije parlamenta, da smo leta 2012 dodali še en sektor, eh, ki se ukvarja s politiko za informacijsko tehnologijo. To nam omogoča, da se sporazumevamo digitalno, če se lahko tako izrazim, in da ustrezno upoštevamo tudi tehnične vidike varstva podatkov. Sekretariat je pravzaprav sestavljen na takšen način, kot sem ga pravkar predstavil. Če želite pa še več podatkov, sem vam tudi na voljo. Hvala. Še kakšno vprašanje, gospod poročevalec? Ne? Dobro. Potem pa dajem besedo kolegu De Jongu. Najlepša hvala, gospa predsednica. Pravzaprav imam bolj splošno vprašanje za odbor regij in za Evropski ekonomsko-socialni odbor. Mislim, da je glavna težava pri teh dveh odborih ta, da kogarkoli na ulici vprašate, kaj menijo o teh dveh odborih, je glavni odgovor, da za njo sploh še niso slišali. Učinkovitost odborov je zame ključnega pomena pri vsaki razrešnici, ki jo pripravljamo za ta dva odbora, za te dve instituciji. Odbor regi, opažam, se poskuša premakniti v tej smeri. Dosegli ste določen učinek, vsaj v povezavi z delom Evropskega parlamenta. Eh, vendar pa žal še nisem v celoti prepričan. Obe instituciji bi povprašal tole. Ali je učinkovitost za vas? Eh, vprašanje. Če je, kako to merite? Gre to za prepoznavnost na splošno v medijih ali to vpliva na vaše spremanje odločitev, eh, na spremanje odločitev v parlamentu, v svetu ali imate vtis, recimo, da so vaša mnenja v Evropskem parlamentu upoštevana in da pravzaprav pripeljajo do kakšnih predlogov sprememb oziroma do večjih sprememb predlogov, do katerih drugače ne bi prišlo? To vprašanje je zame bistvenega pomena tudi za prihodnost. Potem pa še nekaj podrobnejših vprašanj. Za vsako izmed institucij so stroški prevajanja navedeni in omenjeni v pisnih vprašanjih. Meni se to zdi smiselno vprašanje, saj opažamo razlike. Recimo, Evropsko računsko sodišče pravi, da so upoštevali tudi posredne stroške, ampak sam ne vidim razlage, kaj ti posredni stroški so. Tudi če bi upoštevali neto znesek, je ta še vedno višji. In eh, dejstvo, da ste manjša institucija, eh, prav nič ne pomaga, saj bi potem morali imeti tudi nižje neto stroške za prevajanje. Zato se sprašujem, ali ne bi bilo veliko bolje, če bi to nekako centralizirali, tako da bi eh, imeli splošno pogodbo za prevajanje in da bi tam določili, kako boste upravljali stroški prevajanja. Potem pa še nekaj o stroških. Tudi to je bilo omenjeno v pisnih vprašanjih. Oziroma, gre za. Gre za porabo, o kateri ste tudi spregovorili. Mislim, da je Evropsko računsko sodišče navedlo, da ste med belimi tedni eh, zabeležili veliko potovanj eh, in zato postaja malce sumljiv, eh, sumničav. Se pravi, čujem. Potem pa še nekaj v zvezi z sodiščem EU vsi se radi povezujemo z našimi ekipami in to se mi zdi koristno. Ampak zanimivo se mi zdi, da dogodek z desetimi ljudmi eh, stane bistveno več kot pa dogodek s 50 ljudmi. Če mi lahko to kakorkoli pojasnite, bom zelo hvaležen. Hvala lepa. Najprej imam, sama imam vprašanje za gospoda Planasa in potem še za gospoda Bojaneka. Oziroma prosim, da mi odgovorite v takšnem vrstnem redu. Uh, Ja, gospa predsedujoča, če sem vas prav razumel, naj odgovorim samo na prvo vprašanje. Ja, dobro. Hvala za vprašanje. Vprašanje učinkovitosti je nekaj, kar lahko ocenjujemo in evalviramo na podlagi številnih kazalnikov. Naša naloga je zelo jasna, naloga našega odbora, zapisana je tudi v pogodbah. Imamo vlogo vizavi parlamentu, svetu in komisiji. To vlogo izvajamo s člani, ki so uh, izvoljeni v svetu na predloge držav članic, sindikantov, drugih skupin in tako naprej. Na en ali drug način je to že upoštevano v zakonodajnem postopku, naša mnenja namreč, in ta so lahko koristna tako za vas, kot tudi za civilno družbo. Reči moram, da smo prejeli številne pozitivne odzive v zvezi z delom, ki ga opravljamo. In te odzive smo prejeli strani različnih interesnih skupin, različnih eh, sk družbenih skupin. to bi bil lahko splošen odgovor. Konkretnejše predloge pa malce teže podam. Ne vem, kaj želite. Število ljudi, ki so vključeni, število eh, rezultatov, ki jih proizvedemo. Ne vem. No, naša vloga uh, je zapisana. V pogodbah in mi jo poskušamo izvajati tako dobro, kot se le da. Poleg tega lahko povem, da se poskušamo prilagoditi novi usmeritvi Evropske unije, novi komisiji in tudi vam, parlamentu. Vi dajete veliko pomena ocenam učinka politik in mislim, da mi lahko in tudi poskušamo izvesti našo vlogo ter oceniti izvajanje evropske zakonodaje. To je nekaj, kar je seveda pomembno. Pomembno je vedeti prek organizacij in prek ljudi, ki imajo stike z običajnimi državljani, kakšni so rezultati ukrepov, od, eh, odločitev in zakonodaje, ki je sprejeta in ki se izvaja, kakšne so praktične posledice. To je nekaj, kar presega našo posvetovalno vlogo in ocenjevanje politik, je pa ključnega pomena za izboljševanje dela eh, in to izvaja Evropski ekonomsko-socialni odbor. Prav tako eh, igramo tudi vlogo za civilno družbo. Poskušamo zagotoviti platforme, stike in dialog s civilno družbo, s partnerji, recimo, ko gre za Eh, vlagatelje v Evropski uniji, za tretje države, ko gre za izvajanje trgovinskih sporozumov, recimo. Torej, mislim, da je to na kratko odgovor na vaše splošno vprašanje. Če želite, da razvijemo kakšne posebne kazalnike, se pa o tem z veseljem pogovorim z vami. Hvala lepa. Eh, gospod eh, Bojanek, želite še vi kaj dodati o učinkovitosti? Pač. Najlepša hvala. Odbor regi na letno pripravlja ocene učinka, kjer pregledamo vsak sektor posebej in to zelo podrobno. Učinek odbora regi na delo zakonodajalcev, no, tu lahko povdarim enega izmed primerov, ki sem ga navedel že na začetku. Gre za posebej zakonodajni svežen o kohezijski politiki, ki, za katerega veste, da je ključno vprašanje ne le za nas, temveč tudi za uh, splošno vprašanje rasti v Evropski uniji. Mnenja, ki smo jih pripravili v zvezi s tem, na začetku sem že omenil, da smo za kohezijsko politiko in ta svežen pripravili sedem mnen. In ta so imela znaten učinek. Vnešena je bila večja prožnost, učinki pametne specializacije so bili vnešeni v scheme, eh, medsebojne povezave z drugimi finančnimi instrumenti v okviru obzorja 2020, medsebojno povezani instrumenti, ki jih zagotavlja strateški okvir. Vse to so zelo konkretni primeri, ki jih lahko navedem. Lahko bi še nadaljeval, recimo s področji večletnega finančnega okvira, evropskega semestra okoljs, politike okoljskih in podnebnih, sprem, in podnebnih spremembah, politika mladih, kmetijska politika, socialna politika in tako naprej. Vsi ti, vse to je zajeto v naših ocenah učinka, vsa ta področja. Rad bi omenil tudi, da se trenutno izvaja revizija o učinkovitosti posvetovalne uloge, ki jo imamo. Uh, kar bo prav tako prispevalo in prineslo dokaze o učinkovitosti našega dela. Eh, smem nadaljevati tudi z drugim vprašanjem? Dobro. Glede uh, učinkovitosti rabe sredstev, uh, sredstva za prevajanje in večjezičnost. Od leta 2013 odbor regi skupaj s, uh, partnerjem, uh, z našim partnerjem Evropsko Evropskim ekonomsko-socialnim odborom poskušamo zmanjšati potrebo po prevajanju z vrsto ukrepov. Omejili smo strani, nekaterih vrst dokumentov ne prevajamo več in tako naprej. Skupni direktorat za prevajalstvo obeh odborov izvaja bistvene spremembe in te potekajo v več korakih. Do zdaj smo s tem že uspeli sprostiti eh, kar nekaj sredstev in konec lanskega leta in eh, letos januarja smo napotili eh, obsežno število osebja. Za nas 14 kolegov smo poslali v EPRS. Več pa jih bo še prišlo. Hvala. Najlepša hvala. Še vprašanje za sodišče Evropske unije. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja, dejansko smo imeli dve vprašanji za sodišče EU. Prvo se nanaša na uporabo uradnih vozil v eh, času belih tednov oziroma bližini belih tednov. Tu je pojasnilo zelo jasno. Torej, beli tedni so uporabljeni za uh, udeležbo naprimer na seminarjih, na konferencah in tako dalje in zato se eh, člani poslužujejo uradnih vozil v tem času. To tudi pojasnjuje povečano število eh, vožen v tem času. Drugo vprašanje za sodišče EU se nanaša na tako imenovane away days ko sem bil odgovoren za to službo, moram reči, da me je presenetilo zelo omejeno število teh dni. Zdelo se mi je, da je bilo število teh dni zelo, zelo eh, nizko. Torej samo 73 eh, oseb eh, na leto, naprimer, je uporabilo te away days. Ampak to je lahko koristno. Torej, imeli smo tri takšne dogodke, na prvem je sodelovanje 50 oseb, na drugem 10 in na tretjem 3. Um, morda ni dovolj jasno, da torej za eh, dva dogodka, kjer je bilo manj ljudi, torej 10 oziroma 13, je bil dogodek organiziran strani tretje službe. To pomeni, da je šlo za eh, dogodek, ki je bil malce drugačen in da ni šlo za izmenjavo mnen znotraj institucije. Ja, ja tudi sama uh, sem se javila k besedi in uh, lahko se zdaj le navežem na vaše komentarje gre za vprašanje avtomobilov, predvsem, ker ni posebnih pravil za zasebno uporabo. Nam to ne more biti všeč. Pri drugih institucijah obstajajo zelo jasna pravila za zasebno uporabo. Sama se še dobro spomnim, ko sem leta 2004 pričela uh, sodelovati v odboru za proračunski nadzor. Je bilo to prvo vprašanje, ki smo ga zastavili računskemu sodišču, tako da bi sodišču EU nujno svetovala, da sprejme pravila za zasebno rabo avtomobilov, saj eh, drugače to ni smiselno. Če davkoplačevalec plačuje uporabo avtomobilov, potem eh, pravzaprav plačuje benzin za zasebno uporabo. No, prav tako vas nisem najbolje razumela glede tega, kateri, eh, kateri zaposleni imajo pravico do službenega avtomobila. Vi pravite, da službenih avtomobilov ni, ki bi bili določeni za posamezne uh, uslužbence. Uh, ampak tisti uslužbenci, ki imajo pravico do eh, službenega avtomobila, verjetno ne uporabljajo vsakič znova drugega avta, verjetno uporabljajo enega in istega. Verjetno imate nekaj avtomobilov vedno na voljo, drugače pa so avtomobili dodeljeni posameznim zaposlenim. Potem pa še vprašanje, katere storitve drugače še izvajajo vozniki. No, to je že pomembno vprašanje. In eh, vi ste ga uh, kar uh, svobodno uh, odgovorili. Vozniki naj ne bi izvajali uh, zasebnih na, drugih nalog za uslužbence, ampak uh, recimo tisti, ki prihajajo iz Luksemburga ali okolice. Uh, tam se lahko zgodi prav to, zato smo zastavili to vprašanje. Torej, ali eh, jih pridejo iskat tudi domov? Gre za vprašanje, ki se mi že zdi pomembno, tako da bi vas prosila, da odgovorite tudi na to. To je spraševal že kolega De Jong. Zato bi vas prosila, da se navežete tudi na to vprašanje podrobneje, saj vaš odgovor ni prav zelo jasen pri pisnih odgovorih. Hvala lepa, gospa predsedujoča, za priložnost, da to še bolj podrobno pojasnim. Kar se tiče nadzora in sistema uporabe službenih vozil, zahvaljujoč eh, priporočilom vašega odbora, Pred nekaj leti je sodišče EU vzpostavilo sistem nadzora uporabe službenih vozil. Ta sistem, kot je povedal že predstavnik računskega sodišča, je enak tistemu, ki ga uporablja računsko sodišče. To pomeni, da so službena vozila na voljo članom sodišča za poklicne potrebe lahko pa avtomobile uporabljajo tudi za zasebno rabo, ampak v tem primeru plačajo stroške vozila. To pomeni, da imamo nek zvešček, eh, kjer, v katerega se upisuje zasebna raba vozil. To tudi nadzorujemo. To so vozila, ki so v lasti sodišča, ne posameznih članov. Uh, in vsako leto se na to povrne stroške zasebne rabe teh vozil. To se članom sodišča potem enostavno odtegne od plače. To je sistem, ki ga imamo in lahko vam podrobnosti tudi damo na voljo, zato da lahko natančno preverite načine uporabe teh vozil. Kar pa se tiče voznikov in ali ti članom nudijo druge storitve kot samo poklicne vožne, lahko povem naslednje. Torej, mislim, da tudi druge institucije delajo na enak način, torej že te voznike uporabljamo zlasti za vožnje znotraj institucije. To pomeni, da se članom pomaga pri upravljanju njihovih funkcij. To pomeni, naprimer, če je treba pomagati neki službi institucije, če je treba poiskati določene dokumente, če je treba, naprimer, v knjižnici eh, si izposoditi določene knjige. Potem je to del eh, tega, te poklicne dejavnosti eh, člana in za voznike velja enako. Torej, mi upamo, da nikoli ne pride do tovrstnih zlorab. Načelo je takšno, kakršnega sem opisal. To je tudi opredeljeno v notranjih pravilnikih, ki jih člani poznajo in katerimi želimo preprečiti zasebno rabo vozil in voznikov. Za ostale osebe znotraj institucije, ki niso člani, se pravi, ki niso sodniki, pa je zadeva zelo jasna. Oni lahko uporabljajo službena vozila samo eh, za vožnje eh, v Bruselj, naprimer iz Luksemburga v Bruselj in samo v primeru, da eh, vozilo uporabi več kot ena oseba, kajti v tem primeru je ta prevoz cenejši. Hvala lepa. Smem postaviti še eno vprašanje. To torej pomeni naslednje. Eh, pobira se paušal za zasebno rabo uh, službenega vozila. Kako visok pa je potem paušal, gre za prevožen kilometr ali to povezano z benzinom? Recimo v Nemčiji imamo sistem, da imajo člani vlade na voljo službeno vozilo in na mesec uh, približno 500-550 evrov plačajo za uporabo vozila. To se odbije že na začetku v tej smeri bi želela, da odgovorite. E, torej, glede na sistem, ki ga uporabljamo in nismo edini, ki imamo tak sistem, e, predvidevamo pavšal 15 tisoč km za vozilo na leto. In vsaka uporaba vozila nad 15 e, tisočimi km se obravnava kot zasebna raba in to plača član sodišča. Razen, če lahko dokaže, da je šlo za uradne vožne, ki pač presegajo normalne prevoze, se pravi člana od doma na delovno mesto. Torej, za vsak kilometr nad 15 tisoč kilometri je treba ali upravičiti ali plačati. To je pravilo. Mislim, da se bom še enkrat vrnila k tej eh, temi. Gospa kolegica. Ja, Hvala lepa, Inge. Za trenutek eh, sem eh, se ustrašila, da bomo o tem razpravljali poročevalci. Ampak dobro, torej imamo uh, vprašanja, ki jih ne bomo mogli postaviti. Dobro, ampak eh, naj začnem z vprašanjem uh, sveta. Gospod Konsepius je odgovoril na vprašanja, ki jih je posredoval naš odbor. In imeli smo izmenjavo mnen gospodu eh, Černekju sem se ponudila kot poročevalka v imenu socialistov. To je situacija, ki je z institucionalnega vidika res eh, zapletena in to bomo državljanom težko pojasnili upam, da bomo na tem začetku leta in za to prvo razrešnico za 2013 uspeli vzpostaviti dialog s svetom, zato da bomo lahko prišli do nekih dobrih rešitev. Kar se tiče z odnosi z eh, Evropskim ekonomskim in socialnim odborom, eh, naj povem torej, da kot zastopnica sindikata tako rekoč federalne države, kot je Španija, je ključnega pomena obstoj institucije, kakršen je odbor regij. To omogoča dialog, možnost posvetovanja, priložnost izmenjave mnen za regije in pa za eh, mestne občine. In zato uh, mislim, da tu ni, ne gre dokazovati pomembnosti obstoje te institucije. Pomembno bi bilo izboljšati vidljivost te institucije in eh, znotraj sistema evropskih institucij, kot to velja za druge institucije. Kar pa se tiče ekonomskega in socialnega odbora, gre tu za eh, pogajanja ki so bolj kompleksne narave, to je prav tako odbor, ki je ključnega pomena. In eh, to tudi ne gre gledati kot nek lobby, tako kot to velja naprimer za Business Europe, eh, gre za stalen dialog, eh, ki mora biti bolj viden, ki mora biti še Eh, tesnejši, zato da bomo lahko bolj uspešni. Torej, moje vprašanje je res, kako lahko povečamo vidljivost eh, teh institucij eh, v državah, morda, ki imajo manj regije ali manj močne regije oziroma drugačno državno ureditev. Kar se tiče drugih težav, ki so bile omenjene, torej na področju naprimer okolja, ampak eh, imam vprašanje v zvezi z ekonomskim in socialnim odborom. V letu 2013 vidim, da je šlo za praktično dvojno vojeno um, vsoto eh, zneskov, ki so bili plačani za eh, določene odhodke. In, uh, zanima me, zakaj je do tega prišlo in tudi kako lahko pojasnite določeno neravnovesje med eh, številom moških in žensk. Zanima me, če imate morda pripravljeno kakšno strategijo za prihodnja leta, kako bi lahko čim eh, bolj eh, učinkovito zagotovili prisotnost žensk zlasti na višjih mestih in ne nazadnje eh, želela bi omeniti še temo, torej zopet vprašanja neravnotežja med eh, moškimi in ženskami zlasti na upravni ravni. Me zanima torej, kakšno, kakšni so ukrepi in enako vprašanje se navezuje tudi na vprašanje eh, državljanstva, kajti vemo, da imamo zelo veliko število Nemcev in Francozov. Zanima me, kako ste predvideli tudi na tem področju večje ravnoteže. Na to vprašanje voznikov, voznikov naprimer na sodišču Evropske unije, torej te voznike plačuje Evropsko sodišče. vem, da uh, je tu situacija nejasna, torej ne razumem točno, kaj, na kakšen način so plačani in katere storitve so, se plačujejo. In na to še vprašanje glede uh, prevajanja bi želela, da se nam pojasni naslednje. Občutek imam, da prihaja do določenega konflikta interesov. Osebje uh, sodišča Evropske unije, naprimer, ki se upokoji, na to pa še naprej dela za Evropsko sodišče, naprimer, eh, na področju prevajanja. Zanima me, če to prihaja do konflikta interesov. Kar pa se tiče varuhinje človekovih pravic, torej tudi uh, tu sem zelo vesela, da uh, je tu prišlo do nekega vzpostavljena ravnotežja eh, med moškimi in ženskami. Ampak eh, postavlja se zelo nenavaden problem tu znotraj Evropskega parlamenta. In uh, sicer uh, gre za uh, stroške uh, delovanja tega urada varuhinje Evropske unije in uh, občutek imam, da gre tu za mm, tako velike eh, razlike, naprimer med eh, stroški varuhinje človekovih pravic v primerjavi stroški drugih eh, vodilnih v EU, e torej ali gre za to, da je ženska ali kaj drugega. Na to glede sprememb v institucijah, racionalizacije, me zanima, na kakšen način nameravate to izvesti. Torej, sama sem že delala tudi z uh, nadzornimi odbori in zanima me, kakšen uh, kakšno je sodelovanje med varuhom osebnih podatkov in pa določenimi sogovorniki, torej kako je to organizirani, kako se imenuje nadzornika, kako se imenuje delegate. In ne nazadnje, gospa predsedujoča in gospod poročevalec, glede prevajanja, torej vem, da je to nekaj, kar je treba ohraniti, kajti sicer bomo imeli vedno manj jezikov. Istočasno pa je treba omejiti stroške, ampak zanima me, kako nameravate uh, izboljšati oziroma racionalizirati te stroške. Morda bi veljalo vzpostaviti delovno skupino na področju prevajanja za to, da bi se eh, opredelilo, kakšne so koristi, kakšni so stroški, kakšen je najučinkovitejši način eh, prevajanja. Torej, treba je, da so dokumentno prevedeni vse jezike, ampak seveda to nekaj stane in eh, želeli bi se izogniti tem govoricam eh, proti prevajanju. Morda je to prava pot, kar se prevajalskih stroškov tiče, da bi računsko sodišče naredilo analizo stroškov prevajanja vseh institucij. To smo imeli leta 2007 posebno poročilo. Mislim, da bi to bilo potrebno, zato da bi na podlagi tega vse dobro prepoznali in da bi imeli harmoniziran sistem delovanja. Začenjamo z ekosokom za odgovore na vprašanja kolegice Ajala Sender. Prosim. Uh, Hvala lepa. Bom odgovoril v španščini. Hvala lepa za vaše vprašanje. Eh, res je, da vloga Evropskega ekonomskega in socialnega odbora je ključen v odnosu do civilne družbe in eh, gospod de jong je omenil določene elemente in tudi na te bom odgovoril ampak eh, najprej naj se zahvalim za njegove, njegove pozitivne komentarje torej ne najprej povem da evropski eh, ekonomski in socialni odbor ima vse stalne stike z nacionalnimi predstavniki ki obstajajo v različnih državah članicah v večini države članic ne, ne vseh v 20 državah članicah in eh, tisti, ki omogočajo tudi pripravo eh, skupnih dejavnosti znotraj omrežja. In te so zelo zanimive, naprimer na eh, področju Evropskega semestra obzorja 2020. Tu imamo tudi polletna poročila glede naprimer Evropskega semestra in uh, Eh, Evropski ekonomski in socialni eh, odbor eh, pripravi tudi kratka poročila o tem, kar je zelo pomembno. Na to pa imamo še pomembne ukrepe, ki jih izvajamo torej, v smislu, ki jih je omenil gospod Jong. Ne smemo imeti večjega števila mnen, ampak eh, obstoječa mnenja je treba bolje uporabiti. Drugič, eh, treba je bolje pripraviti delo na zakonodajnem področju. Naj dam primer. Eh, odbor bo pripravil besedilo za program dela 2015-2020 komisije. To se mi zdi zelo pomemben politični vidik, ki ga bomo na ta način pripravili. Eh, imamo tudi stike na različnih eh, ravneh eh, s parlamentom, komisijo in svetom in na ta način bomo lahko bolj učinkovito na evropski ravni sodelovali tudi pri zakonodajnem postopku. In tretjič, Govora je bilo o študijah učinka in pa o cene politik. Komisija gospoda Junkarja eh, se je odločila, da se bo osredotočila na dejavnosti z največjim učinkom in tudi mi kot institucija eh, bomo sledili eh, tej liniji, torej tudi v sodelovanju z vami, svetom, kot je kolega De Jong že povedal so študije učinka eh, evropske zakonodaje zelo pomembne za zakonodajni postopek, pa tudi za nove pobude, ki se sprejemajo. Torej, to so ključni eh, vidiki tudi mojega odgovora gospodu De Jongu in za njegovo vprašanje se tudi zahvaljujem. Hvala lepa. Gospod Bojanek, prosim, bodite kratki. Hvala. Yes, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz bi se skliceval na to, kar je bilo že rečeno v zvezi s komunikacijo. Naj povem, da se zavedamo izziva, torej medinstitucionalnega izziva, ki je pred nami. Uh, pripravili in sprejeli smo poročilo pred nekaj tedni, torej decembra meseca, eh, glede izboljšanja medinstitucionalne komunikacije, torej v smeri decentralizirane komunikacije med institucijami in pa državljani, torej tako imenovano rojo poročilo in med drugim najdemo tu tudi ponovno eh, aktivacijo medinstitucionalne komunikacije, eh, povišanja proračunskih sredstev za komunikacijo, decentralizirano komunikacijo na nižjih ravneh in prav tako bomo eh, začeli tudi s proaktivnim usposabljanjem naših članov v prihodnih mesecih. Eh, kjer bo šlo zlasti za eh, komunikacijo med Brusljem in pa eh, drugimi sogovorniki. Imamo spletni sistem usposabljanja, ki upam, da bo učinkovit. In na to uh, bomo pripravili tudi neke vrste roadshow uh, za gospodarski sveženj Junkerjeve komisije. Uh, v okviru katerega bomo državljanom pojasnili, eh, kaj delamo na evropski ravni, torej na področju razvoja in infrastruktur. Torej, naš pogljobljen pristop eh, bo zahteval, da bomo delali eh, v okviru celotnega zakonodajnega cikla, ne samo eh, na ravni priprave mnen. Na ta način bomo vključeni v celoten postopek, eh, vključno z ključno fazo. Sedaj smo v eh, fazi razprav z Evropskim parlamentom, katere namen je, da vzpostavimo nekaj pilotnih uh, Eh, projektov, torej tu ne gre samo za zakonodajne, posamezne zakonodajne predloge, temveč za zakonodajne svežne na področjih kot naprimer digitalna Evropa, eh, Evropska eh, energetska unija in tako dalje. Torej, to so prav gotovo zelo kredibilni kandidati. Torej, to je vse, kar sem želel povedati, gospa predsedujoča. Hvala. Hvala lepa, računsko sodišče. Hvala lepa. Dobro, torej, glede vprašanj, ki se nanaša na ravnoteže med moškimi in ženskami znotraj računskega sodišča, naj povem, da. Uh, smo mi eh, vzpostavili načrt eh, za izboljšanje situacije na tem področju in večina ukrepov je že v teku. S temi ukrepi želimo ve, večjo enakost na eh, področju sestave eh, glavnih eh, teles, torej vabimo tudi ženske, da se ehm, odzovejo na eh, različne razpise, zlasti za pomembne položaje. Zaenkrat še ni prišlo do zelo velikih sprememb pri številu žensk na odgovornih položajih, zato bomo uh, Eh, zato si bomo še naprej prizadevali eh, za eh, izboljšanje situacije na tem področju. Imamo pa že več žensk, ki delajo kot revizori, približno 50 odstotkov in upam, da se bodo ti rezultati še izboljšali v prihodnosti. Torej, računsko sodišče si vse čas prizadeva za izboljšanje te situacije. Kar se tiče državljanstva, naj povem, da če imamo večje število, naprimer direktorjev ali uh, eh, vodi uh, eh, sekcij, eh, so ti zlasti angliški državljani in ne nemški oziroma francoski. Naj ustrajo pri tem, da je naša politika rekrutiranja uh, omejena zgolj na zasluge in vprašanje državljanstva ni eh, kriterij eh, za izbor direktorja oziroma vodja oddelka. Sedaj pa generalni sekretar Evropske varuhinje osebnih. Eh, Evropske varuhinje. Hvala lepa, predsedojoča. Glede vprašanja ravnotežja med moškimi in ženskami, Naj povem, da leto 2015 eh, začenjamo situacijo, kjer imamo tri vodje oddelkov od osmih, ki so ženske. In to je že napredek glede na predhodno situacijo. Če bomo imeli v prihodnosti 4, 5, 6, 7, 8 žensk, eh, potem seveda ne bomo imeli nobenih težav. Na višji ravni govorimo o treh delovnih mestih torej ta tri vodilna mesta zaenkrat zasedajo moški in prepričan sem, da ko bo prišlo do zamenjave, da si bomo prizadevali za to, da bodo uh, imenovane na ta mesta ženske. Torej vem, da uh, napredek eh, še ni uh, dovolj pomemben, ampak uh, zato si bomo še naprej prizadevali. Uh, torej breme preteklosti, če se lahko tako izrazim, je še vedno z nami. Kar se tiče velikosti pisaren, varuhin, varuh človekovih pravic v Bruslju ima pisarno eh, v eh, stavbi, kjer eh, imajo pisarne tudi zastopniki Evropskega parlamenta in pa varuh osebnih podatkov. Torej, lani smo izvedli notranjo revizijo medinstitucionalnega sodelovanja in poročilo, ki je bilo pripravljeno, namenja tudi eh, del eh, besedila vprašanju eh, velikosti pisaren. Torej, za nas je to zelo stroškovno učinkovito, ne gre zgolj za ceno po kvadratnem metru, ampak dejstvo, da ima varuhinja pisarno znotraj Evropskega parlamenta, predstavlja eh, zelo, zelo velike prihranke za nas. Če bi bilo to drugače organizirano, bi to predstavljalo zelo, zelo visoke stroške za nas, torej kar se tiče varnosti, čiščenja in tako dalje. To nam omogoča, da se osredotočamo na naše glavne naloge, torej, ki so preiskave, pritožbe, medinstitucionalno sodelovanje nam pri tem pomaga. Torej, mi smo zadovoljni sodelovanjem z Evropskim parlamentom in veseli smo, da eh, nam parlament tudi ponuja te pisarne, kajti to je za nas zelo stroškovno učinkovito. Gospa Ajala Sender. Eh, hvala. Torej, eh, sem za varuhinjo človekovih pravic, ampak gre za razliko med velikostjo pisaren, med varuhinjo in pa med eh, varuhom eh, podatkov. Torej, eh, pisarna drugega je praktično dvakrat večja od oziroma stroški tega najema so praktično dvakrat višji kot za varuhinjo in ne razumem zakaj. Short answer, please. Kratek odgovor. Hvala lepa za to, za te podatke. Bom preveril. Varuh osebnih podatkov. Čisto kratko, prosim. Thank you, thank you, hvala, gospa predsedujoča, in hvala, gospe Jali Sender, za obe vprašanji. Torej, um, kot razumem vprašanje, se ta nanaša na visoke stroške eh, glede na majhnost um, um, agencij v tem primeru, torej eh, splošni stroški, poprečni stroški so 539 evrov torej na misijo, ampak na določenih eh, področjih pa imamo više, više stroške, naprimer sodelovanja z drugimi uh, organi so ponavadi najdraže misije. Torej, mi eh, igramo zelo pomembni vlogi na dveh področjih in sicer gre za interoperabilnost eh, podatkov, eh, čezmejnih podatkov, torej med naprimer Brusljem in Avstralijo. In eh, sodelujemo tudi s kolegi v drugih državah. Torej, za 2013 eh, so bile najdraže misije. Eh, Eh, tiste, kjer smo morali pač nekoga poslati v tujino na sestanke, naprimer, ko je nek uslužbenec eh, pač bil poslan v Džakarto za eh, tak sestanek in v tem za takšne misije resnično poskušamo omejiti eh, stroške. Eh, Naprimer, eh, letos je bila pomembna konferenca organizirana na Mauriciju in tam smo poslali eno osebo in ne dve kot ponavadi. Poskušamo tudi organizirati, ukoliko je to možno, videokonference, telefonske konference in tako dalje. Torej, um, odnosi z drugimi inštitucijami so um, um, zapisani v 24. Eh, členu in DPO uh, eh, imenuje osebje institucije, ne moremo pa ga uh, razrešiti brez um, postopka, ki uh, zahteva tudi um, naše soglasje. Torej, mi DPO-ja sicer ne imenujejo, ampak razrešen je pa lahko samo z našim uh, privoljenjem. Torej, zato je pomembno, da institucije lahko tudi opravljajo to zelo pomembno nalogo. Ja, danke, sagen, daten... Hvala lepa. Konferenca na Mauriciusu za varuha osebnih podatkov, to tudi seveda ne ustreza ravno varčevanju, to moram že reči no, še Evropsko sodišče. Da odgovori na vprašanje kolegice Sender in še na moje vprašanje. Kaj je ta prekomerna zamuda? Mislim, da morate za odgovor dobiti nagrado, kaj ti resnično imate smisel za humor. Ne, smem, ne želim uničiti razpoloženja. Pri nas ljudje podajajo kruko v roki, ki se pritožujejo zaradi dolgih rokov pred sodiščem. In to je skupna težava. Če imamo težavo, moramo nekaj storiti, da to razrešimo. Naprimer, povečati število sestankov na teden. Sodišče ima 37 delovnih tednov in 15 tednov, kjer ni zaseden. Parlament ima 41 delovnih tednov, no nekaj je pač potrebno storiti. Ali bomo kar tako nadaljevali? In potem vidimo, da se skrbno daje sodnikom čas, da odidejo tudi v svoje države. To pa ni prednostno, seveda. Če mi gre slabo, moram nekaj storiti. Resnično bo potrebno nekaj postoriti, to je naš skupni cilj. Zato resnično verjemite nam, želimo si učinkovitega sodnega sistema in zato smo pripravljeni kaj storiti, vendar pa mislim, da moramo dobiti pojasnila. Vprašanje po teh zamudah. Zanimivo bi bilo, kakšno je mnenje institucije same na te zamude. Kajti tukaj gre za vprašanje seveda osebe, ki so prizadete. Prizadete so podjetja, imamo težke pravne primere, zato upam, da boste v teh odgovorih na vprašanje Alessandra spregovorili tudi o tem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Če dovolite, bom odgovoril v španščini na vprašanja gospe Jale Sender. Torej, naj povem, da zelo cenim to, kar je povedala v zvezi z pomembnostjo prevajanja. Treba je najti najustreznejši način, da se upošteva večjezičnost in eh, njena pomembnost pri zagotavljanju enakosti vseh državljanov znotraj Evropske unije. Torej, to je še zlasti pomembno za sodišče Evropske unije, kajti to zagotavlja dostop do sod, sodnih sredstev. Treba pa je znotraj obstoječih proračunskih sredstev seveda eh, učinkovito upravljati s temi sredstvi. To pomeni tudi eksternalizacijo približno enega milijona strani, ki so prevedene v 24 eh, uradnih jezikov Evropske unije. In vprašanje prevajanja, torej zunaj institucij, je že nekaj let eh, omogočilo, tudi bivšim uh, pravnikom, lingvistom, ki niso več zaposleni na sodišču, da kot freelanceri še naprej uh, prevajajo za institucijo. Torej, to omogoča enako obravnavo in v tem kontekstu naj povem, da imamo več kot tisoč uh, prevajalcev, ki delajo kot freelanceri in med njimi jih je tudi nekaj, ki so upokojeni bivši prevajalci oziroma pravniki lingvisti na sodišču. Omenili smo dva takšna primera v odgovoru na vprašalnik. Mi smo situacijo analizirali in po našem mnenju je ta situacija povsem skladna s eh, statutom o uslužbencih. Tu ne gre za konflikt interesov, v odnosu do teh eh, oseb in plačila tem osebom. Tu ni nobenih eh, pravnih eh, preprek za to. Torej, gospa Sender, lahko ste prepričani, da imamo situacijo pod nadzorom na to, kar se tiče voznikov in pa službenih vozil. Torej, tu imamo paušal 15 tisoč km. Nad temi 15 tisočimi km pa morajo člani povrniti vse dodatne stroške. Vozniki so na voljo članom pri opravljanju njihovega dela in so na voljo tudi službam sodišča. Tu tudi ni nobenih razlik med plačilom in tudi oseba, ki koristi voznika, ni, ni tista, ki plača voznika, to plača sodišče. Dobro, na to vprašanje predsedujoče, torej trajanje postopkov, to je naša glavna skrb. Naj najprej povem, da kar se tiče pristojnosti sodišča EU, torej ta se navezuje zlasti na predhodna vprašanja nacionalnih sodnikov, ki morajo reševati zadeve na nacionalni ravni. Torej, v letu 2000 je bil ta eh, rok, poprečen rok 23 mesecev, sedaj je 14 mesecev. To pomeni, da kljub temu, da imamo veliko večje število zadev, eh, pa smo postopke tako zelo izboljšali, da lahko že v precej krajšem času sedaj ponudimo odgovor nacionalnim sodnikom. Imamo pa tudi zelo specifično situacijo, torej sodišča prve stopne in tu so časovna obdobja nespremljiva. Tu gre naprimer za gospodarska vprašanja, za področja eh, konkurenčnega prava in tu lahko zadeve trajajo do 40 mesecev. To je povsem preveč. Ampak v vseh državah Evropske unije se soočamo z istim problemom. Torej, nekateri postopki trajajo predolgo, ampak mi se ne bomo s tem zadovoljili. Leta 2011 je sodišče predlagalo strukturno rešitev, tako da sodišče prve stopne lahko se ustrezno odzove na porast števila zadev. Z večjim številom sodnikom bo sodišče prve stopnje imelo možnost, da hitro reši zadeve ki jih mora reševati. Tu ne gre več za vprašanje uh, dela sodnikov, gre eh, preprosto za preveliko število eh, zadev, s katerimi se obstoječe število sodnikov ne more več soočati. To smo pojasnili tudi v formularju, torej vprašanje belih tednov. Uh, ne mislite, da sodniki ne delajo v času, ko ni razprav. V tem času sodniki delajo, imamo zelo uh, veliko uh, priprav, treba je vse dosjeje preučiti in v nekaterih tednih tudi v interesu uh, strani, ki sta v konfliktu, eh, ni obravnav. To je povsem normalno. Člani sodišča, člani sodišča prve stopne morajo biti v stiku s sodnimi in pravnimi krogi v državah, iz katerih prihajajo. To je pomembna dejavnost videli ste tudi eh, stroške misij članov sodišča in pa sodišča prve stopne, torej na to smo odgovorili eh, v vprašalniku in sicer gre za 138 tisoč evrov, torej za vse člane sodišča, obeh sodišč in ta denar je namenjen eh, potovanjem v države izvora sodnikov, v okviru katerih se lahko srečujejo z akademiki in pa uh, drugimi osebami, ki so dejavne na njihovem področju. Sodniki ne morejo biti zaprti uh, samo v svoje pisarne v Luksemburgu, temveč morajo biti v stiku. Torej vsi sodniki vseh sodišč Evropske unije uh, so sodniki Evropske unije in morajo uporabljati uh, evropsko pravo, ampak potrebujejo pa tudi stike. In včasih je pač potrebno, da ti pravniki oziroma ti eh, sodniki tudi gredo v svoje države in eh, te stike vzdržujejo. Torej, to je sistem, ki funkcionira, ki je potreben in te, ti beli eh, tedni so zato potrebni. Če bi jih eh, odstranili, to v nobenem primeru ne bi eh, pripomoglo k mm, večji učinkovitosti pri zadevah. Hvala lepa vam in vsem. Še poročevalec za konec. Richard? offensichtlich nicht. Dann, äh, nein, ich möchte Sie bitten, dieses. Ne, dobro, prosim, če nam to pošljete pisno. Ne, poročevalec ne želi. Imamo še eno točko na dnevnem redu. Po sestanku seveda vabimo na pijačo za novo leto. Vsi ste prisrčno vabljeni. Še eno točko imamo, to je zadnja točka. Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, Tukaj je pripravljeno mnenje. Kolega Tamaš Dojč je ujet v Budimpešti zaradi snega. Ni mogel priti. Naj vas eh, obvestim, da je rok za užitev predlogov sprememb 13. januar in da bo 21. januarja naš odbor o tem glasoval. Sama sem poročevalka v boru za proračun. Tam imamo do 15. januarja rok za predloge sprememb in 20. janja bo odbor za proračun v tem glasoval, 5. februarja pa potem na plenarnem zasedanju. Rada bi nakratko predstavila to, predloga smo imeli 2014, tukaj imamo skupno izjavo o skupni razrešnici PPP-ev in tukaj poštevamo tudi rezultate omizja. Tretji predlog spremembe letno poročilo, tukaj bi poenostavili poročila notranje revizorske službe, četrti predlog spremembe, dopolnjuje razloge za blokado sredstev, če gre za davčne gofije, davčne vtaje in uporabo davčnih oaz. Pravna služba vidi pomisleke kot poročevalka, tudi vidim, vendar pa dojce tega prvega spremembe drži in zato je to tukaj. Šesti predlog spremembe, tukaj dopolnujemo nekatere določbe, kar se sestave odbora tiče. In deveti predlog spremembe je bolj tehnične narave, gre za podatkovno bazo. da bi podjetja, ki so goljofala, izključili iz nadaljnih postopkov sodelovanja z EU. In ta deveti predlog spremembe se prilagaja obstoječi zakonodaji deseti, tukaj gre za letno poročilo Evropskega računskega sodišča in zahteva objavo vseh pripomp po zaključku kontradiktornega postopka. Naslednja dva, 11 in 12, tukaj bi naj pospešili kontradiktorni postopek. Na to temo bomo imeli naslednji tenek še sestanek z računskim središčem in komisijo. In upam, da bomo potem dosegli dogovor. Potem imamo tudi še nekaj za mehanizem izključevanja, kot je to predvideno. To tako je sedaj zazemamo v poslovnik in to so bolj tehnične narave. Tako sem tudi že na koncu predstavitve tega mnenja. Kolega Gajer, prosim. Ja, Hvala lepa, predsednica in ga vedno imamo zadovoljstvo, tako kot pred leti, da na različnih mestih, na različnih odborih skušamo popraviti poslovnik. Večjih političnih razlik ni. Mislim, da ne moramo popraviti krščansko-demokratske ali socialistične finančne uredbe. Mislim, da je, mora, da je samo tak ali deluje ali ne. Zato ne vem, zakaj je smiselno, da bi v prvem predlogu spremembe omenili tudi temeljne pravice. Ali to velja univerzalno posod ali pa ne. Gre torej za listino o temeljnih pravicah Evropske unije. Zakaj se torej navezujemo na to? Kako pametno je to? Tu še nisem pripričan morda bi to lahko zavrnil. To si pridržujem, to pravico. In potem imamo še nekaj vprašanj, ki jih moramo razrešiti na tehnični ravni, ki je v predlogih sprememb Tamaša Dojča, je obrazložitev, da bi formulacija iz pravil za uporabo bila sedaj v finančni uredbi. To lahko storimo, vendar pa če imamo besedilo tam še dača, ki ga predlaga in če še to ni bilo prilagojeno, potem je pač to potrebno priznati, zakaj je tako. Tukaj ne vemo. Nismo pripričani, ali želimo pri tem sodelovati. Na tehnični ravni se lahko o tem še vsekakor pogovorimo. Potem pa še eno vprašanje. V tem trenutku tudi se sploh še ne strinjam s tem, to je predlog spremembe 10. Ko gre za vprašanje zaupnosti, zadeve so zaupne ali pa ne. Če so, potem ne moremo dati predloga spremembe, ko pravimo, da bodo kakorkoli kljub temu objavljene na koncu kontradiktornega postopka. Potem pa ti podatki niso več zaupni in potem se moramo konec koncev odločiti, česa si želimo. Ne moramo pa najprej reči, imamo zaupnost, potem pa je ni več. To nima smisla, saj jaz ga ne vidim. In še zadnja točka. Naša skupina bi želela podati predlog spremembe, ko bi osvetlili ozadje. Vsega skupaj, naj to pojasnim. Imamo agencije v Evropski uniji, ki se lahko v veliki meri ali celoti same financirajo. K temu in to je pritegnilo mojo pozornost, spada Urad za harmonizacijo skupnega trga v Alicanteju. Ta urad se ne financira več iz proračuna Evropske unije, ker se financira sam. Storitve so tako iskane, da ta orat ustvarja presežek. EU pa ne more pobrati tega. Vse to ostaja na računu urada za harmonizacijo. Seveda naj ne bi ustvarjali presežkov in urad za harmonizacijo, lahko potem v naslednjem letu zniža pristojbine, ker vidi, da ima dovolj denarja. Ker pa naraščajo potrebe po tem uradu, imamo kar precej sredstev, naj govorimo o milijonih, več, precej več, na računu tega urada. Tega ne smemo dati v proračun, ker državčanice pravijo, da se to ne da. parlamentu so trdovratno branili te svoje dogme, da EU ne sme prevzeti teh preseškov. In to seveda potem pomeni, da pristobine urad zniža, vendar pa to ne reši težave, kajti z več primeri potem narašča tudi zaslužek. Priznam morda je nekoliko naivno, ko mislim, da bi prek finančne uredbe lahko to uredili, vendar pa v sporu s svetom, kako ravnati s temi priseški in kolikšne mere lahko to uporabimo, mislim, da bi se tega morali dotiti v dialogu s svetom. Kolegice in kolegi, s kim bom? Nisem optimističen, da nam bo uspelo vendar pa to bi bilo politično sporočilo parlamenta svetu, da vedno znova opozorimo na točke. To smo že storili, sedaj 3,5 milijarde iz eh, računa kazni. V proračunskem dialogu smo o tem opozarjali. Torej, da imamo vedno znova točke, institucije, kjer EU ustvarja sredstva, lahko ustvarja sredstva teh pa potem ne moremo uporabiti za financiranje danih politik ali danih institucij, ker svet vsak evro zadrži. V tem primeru tega urada pa to spoh ne deluje. Torej, ne dobi niti svet tega. To je torej nekoliko točka, kjer se lahko poveselimo v trialogu s svetom, da vedno znova pokažemo, da dogmatično obnašanje ni primerno pri tem, da ima to lahko absurdne posledice. Veselil bi se, če bi druge skupine lahko podprle ta predlog. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Zelo velik časovni problem imamo, tako kot vedno. Dar pa seveda to ne zadeva agenciji. Tukaj gre za finančna pravila za Unijo. Oh, jim želimo urajati. Tukaj imamo težav že desetletja, temu se želim izogniti, želimo urediti. Na kratko, odkrot prihaja to besedilo, vprašanje Gajerja o dveh stavkih. Hvala lepa, tolmačen, da ste še na voljo. Zunaj pa so že gostje. Hvala. Thank you, Chair. On the Hvala lepa. Kar se tiče presežkov agencij, dirigirani akt o agencijah predideva načelo uravnovešenega proračuna in to je pravilo, to, temu je potrebno slediti. Zato moramo zagotoviti, da ne pride do razmer, ko strukturno proizvajamo presežek. Veste pa, da imamo za Alicante specifično težavo in veste, da je to del potekajočega trialoga z odborom Juri tudi, ki je pristojni in morda bi bila dobra priložnost, da ta odbor prispeva k razpravam v odboru Juri, kjer se razprava tem in komisija je nedavno predlagala pot naprej, tudi kako bi zmanjšali administrativno breme pred splošnim središčem glede blagovnih znamk. In to je povezano z razpravo, ki smo jo pravno, ravno kar imeli, glede pristojbin in zamud pred splošnim, splošnim središčem glede blagovnih znamk. Hvala. Vsa ostala vprašanja moramo potem razrešiti dvostransko. Tudi jaz, hvala lepa tolmačem.